Kolegice in kolegi, sedite prosim. Predsednica Sejmas, gospod komisar, gospa Murnjece. Artui in drugi se nam bodo pridružili kasneje. Pozdravljam vas spet tukaj na konferenci Evropskega semestra. Pozdravljeni. I welcome uh, Mr. Moldov pozdravljeni, gospod predsednik Evropske investicijske banke. Tukaj lahko povem, da je gospod Artuji na poti, da se nam bo pridružil. On je predsednik odbora za proračun. Pozdravljen na drugem dnevu konference za evropski semester. Danes bomo govorili o tem, kaj lahko storimo za to, da zagotovimo delovna mesta in rast v Evropi in da zagotovimo izvajanje fiskalnega pakta ter krepito socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije. kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov. Slišati želimo tudi vaše izkušnje pri izvajanju fiskalnega pakta, tako bomo lahko poglobje razmislili o tem. Z fiskalnim paktom smo želeli oblikovati fiskalno unijo, ki bi zagotovila, da bo parlament imel vlogo pri teh vprašanjih, ne samo komisija. Parlament si je želel, da bi ohranili metodo skupnosti. Metoda skupnosti je po našem mnenju bolj demokratična, bolj učinkovita in da je to recept za uspeh, kajte tako bomo zadeli ravnotežje med eh, interesi velikih in manjših držav članic, med bogatejšimi in revnejšimi državami, med severom in jugom in vzhodom in zahodom tako bi lahko rešili spore z dialogom in soglasjem. Danes lahko rečemo, da so glavni postopki za proračunsko spremljanje osnovani na evropski zakonodaji, pri izdelavi katere je sodeloval tudi Evropski parlament. To so dobre novice, kajti dolga desetletja je Evropska unija bila obljuba za mir, demokracijo in uspešnost. Želimo pa si, da bi Evropska unija spet bila prav ta obljuba, zato da eh, zaščitimo ljudi in da jim zagotovimo delovna mesta. Seveda moramo veliko pozornosti nameniti tudi za poslovanju in socialnim kazalnikom, podobno kot eh, namenjamo pozornost eh, proračunskim kazalnikom. To so vprašanja, ki zanimajo naše državljane. Evropska unija zaenkrat poskuša poglobiti ekonomske politike, ampak socialni kriteriji niso bili tako vidni. Vseeno pa je oboje povezano. Tudi tukaj moramo natančno spremljati uspešnost in kršitve morajo biti prav tako resno kaznovane. Primer tega je naprimer semafor, ki ga predlaga komisija v zvezi z zaključnimi kazalniki, ki bi dopolnili obstoječ eh, semafor za makroekonomska neravnovesja. Evropski parlament si prizadeva za poglabljanje socialne razsežnosti v Evropski monetarni uniji in to bomo počeli tudi v prihodnosti. Po našem mnenju je sedaj pravi čas, da Evropska unija pokaže, da ščiti državljane, in da oblikujejo socialno razsežnost, kaj te običajne državljani še naprej plačujejo ceno za gospodarsko krizo. Evropa je še vedno ujeta v ta začaran krok nizke inflacije in nizke rasti. To zmanjšuje prihodke držav in poveča brezposobnost, zaradi tega pa so izdatki držav toliko večji. 25 milijonov evropejcev, gospe in gospodje, še vedno nima dela. Več milijonov je revnih in seveda obstaja možnost, da bomo zaostali za svojimi tekmeci, če ne bomo ukrepali prav sedaj. Dolga leta smo si v Evropskem parlamentu prizadevali za ustrezne naložbe, ki bi dopolnile naše ukrepe. 26. novembra je predsednik komisije Juncker predstavil naložbeni načrt v parlamentu in to smo pozdravili. Naložbeni načrt je močan signal, da smo zavezani temu, da Evropa stopi na novo pot rasti in delovnih mest. Sedaj moramo vsi prevzeti svojo odgovornost za to, da bo ta naložbeni načrt imel kar največ možnosti za uspeh. Mislim, da bo to tudi element naše razprave danes do bodan, kajti dva ključna akterja v investicijskem načrtu, komisar Moskovici in eh, Jean Artui ter predsednik Evropske investicijske banke, so vsi tukaj in oni bodo z vami govorili o tem. Gospe in gospodje, kakor za vsako politično pobudo, se tudi tukaj pojavlja tveganje, da naložbeni načrt ne bo uspešen. Če ne bomo storili svojega dela, če ne bomo opravili svojih nalog, če vsaka država ne opravi svojih nalog, potem naložbeni načrt ne bo uspel. Prav vsi moramo opraviti svoje. Komisija, investicijska banka, Evropski svet ter posamezne nacionalne vlade, pa tudi nacionalni parlamenti ter Evropski parlament, vsi morajo odigrati svojo vlogo. Zagotavljam vam, da je Evropski parlament pripravljen opraviti svoj del nalog. V prihodnih tednih bo Evropski parlament natančno pregledal načrt in razvil zamisli, kako bi ga lahko izboljšali, vključno z načini za zagotavljanje demokratične odgovornosti. Dobra pravna osnova je prav gotovo ena od tem, o kateri bomo govorili danes. O nekaterih podrobnostih se še moramo dogovoriti, naprimer merila za izbiranje projektov. V zvezi s tem je zamisel komisije, da bi si zamislili neke vrste tekoči trak projektov, zelo dobrodošla. V tem načrtu smo spet dobili metodo skupnosti, ki sem jo omenil na začetku. Komisija bo podala pobudo, parlament pa sodeluje kot sozakonodajalec, še posebej kar zadela Evropski sklad za strateške naložbe. Evropski proračun bo služil kot jamstvo, tako da bomo res zagotovili evropsko razsežnost tega načrta in eh, vidite lahko, da je struktura naše govorniku danes zelo bogata. Države bodo morale dati denar na mizo in zato pozdravljamo neutralizacijo prispevkov, kakor je navedeno v sporočilu komisije o koriščenju prožnosti v okviru pakta za stabilnost in rast. Gre za korak v pravo smer, kaj te oblikuje spodbude za to, da se vlade vključijo. Na koncu bo uspeh prav gotovo odvisen od uh, učinka vzvoda, in dela vlad. Ampak, eh, kolegice in kolegi, prav gotovo moramo spet dobiti zaupanje vlagateljev. Evropa mora biti mesto, kjer je uredno vlagati. Naša prednost je v kolektivni moči, kajti skupaj smo močnejši. Realizirati moramo velik potencial Evrope oblikovati nova delovna mesta in nove priložnosti za vse evropske državljane v vseh državah članicah. Želim, da bi imeli bogato razpravo in sedaj dam besedo gospe Murnjece, predsednice Sejma Republike Latvije. Ja. Hvala. Hvala, gospod Šulc, gospod predsednik Evropskega parlamenta, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Vse vas želim lepo pozdraviti. Najprej želim eh, reči, da se zahvaljujem gospodu Šulcu, ker sodeluje pri predsedovanju Latvije. Danes bomo govorili o Evropskem New Dealu, o strukturnih reformah pa tudi o socialne razsežnosti ter ekonomske razsežnosti Evropske unije. Recesija je zelo pomembna za evropske državljane, vpliva na nje in zato z veseljem ugotavljam, da so današnji govorniki, oblikovalci politik, pa tudi strokovnjaki na svojih področjih. Imeli smo več turbulentnih let. Evropska unija pa sedaj, upajmo, vstopa v mirnejšo obdobje. Čeprav je viharja morda konec in eh, se je vrnila gospodarska rast, so razmere še vedno zelo težke. Prihodke bomo morali pametno uporabiti za to, da preprečimo podobne krize v prihodnosti. Evropska unija potrebuje jasno vizijo za nadaljne ukrepanje. Obstaja potreba potem, da spodbudimo zasebne in javne naložbe za rast in delovna mesta v Evropi. Prav tako pa moramo zagotoviti zagon za razvoj. Zadeti je treba dobro ravnotežje med fiskalnimi, strukturnimi in monetarnimi ukrepi. Proračunska konsolidacija bo morala iti z roko v roki z naložbami. V širšem smislu želim povedati, da mora Evropska unija razmisliti o svoji vlogi v prihodnosti in o konkurenčnosti v svetu. Razviti bo morala svoje rešitve za probleme, s katerimi se soočajo države in regije na svetu. Med drugim staranje prebivalstva, dolge, razdrobljene globalne verige dobave, pri tem pa je treba ohraniti vrednote, vključno z solidarnostjo in ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Evropski novi deal, new deal, mora upoštevati prav to. Vlagati moramo v našo družbo, v izobraževanje, tehnologijo in infrastrukturo, prav tako pa moramo zagotoviti več varnosti običajnim državljanom. Zato bomo imeli bolj učinkovito in dinamično gospodarstvo. Prepričana sem, da bodo rezultati zrelosti gospodarstva, torej spretnost, izobraževanje, in usposabljanje delovne sile vsi pripomogli k boljšemu občutku poštenosti v družbi. Ti koraki preprečujejo neenakost, kar pripomore k gospodarski in politični nestabilnosti kasneje v prihodnosti. Če želimo poskrbeti za dobro prihodnost, potem moramo spremeniti tudi institucionalne dogovore, v okviru katerih sprejemamo odločitve. Nujno je, da ne postanemo sužnji fetišizma BDP, kajti to pogosto zamaskira trajnost rasti. Gospe in gospodje, živimo v svetu z zelo veliko brezposelnimi ljudmi. Mnogo od teh je mladih. Oni se počutijo potisneni ob stran. Zato Latvija meni, da je socialna razsežnost ključni element gospodarskega upravljanja in usklajevanja. To je tudi tema sklepnega plenarnega zasedanja. Prepričana sem, da lahko govorim v imenu vseh tukaj, če rečem, da je glavni cilj gospodarske politike dobrobit družbe. Gospodarski in fiskalni problemi so močno poslabšali zmožnost ljudi da ukrepajo. Če se želimo izogniti poglabljanju krize v družbi, moramo spodbujati kolektivne rešitve, naprimer plačevanje davkov. In to mora imeti prednost pred individualnimi rešitvami, naprimer emigracije ali sivo gospodarstvo. Skupna valuta Evrope je zelo pomembna in tudi solidarnost javnih financ sta prav tako pomembni kot socialna poštenost. Če bomo skupaj sodelovali, mislim, da lahko dosežemo družbe, ki bodo bolj v skladu s temeljnimi vrednotami, z več priložnostmi, z močnejšo demokracijo in z višjimi standardi življenja za večino posameznikov. S pomočjo predstavnikov nacionalnih parlamentov lahko državljani zagotovijo demokratično zastopanost pri odločanju. Gospodarsko upravljanje je zelo zapletena tema, ampak predstavniki morajo zapletena in težka vprašanja predstaviti na jasen in razumljiv način, zato da javnost prepričajo, da jim dajo podporo. V tem kontekstu je trenutna Evropska komisija podala zavezo, da bo sodelovala z nacionalnimi parlamenti Tam bodo predstavili pomembne predloge in pobude in člani komisije jih bodo predstavili in razložili v nacionalnih parlamentih. Upam, da bo ta konferenca predstavljala forum za izmenjavo zamisli v zvezi z temi vprašanji. Mislim, da bi to moralo služiti tudi kot navdih za to, da poiščemo nove rešitve, tako da si izmenjamo izkušnje. Naj si bodo pozitivne ali negativne. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Modnjece. Gospe in gospodje, sedaj bomo začeli z razpravo. Najprej nas bo nagovoril Evropski komisar za gospodarska in finančna vprašanja, za obdavčevanje in carine. Gospod Moskovič, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik Martin, spoštovana gospa predsednica državnega zbora, predstavniki nacionalnih parlamentov, pa tudi Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vam za priložnost, da v imenu Evropske komisije z vami razpravljam o možnosti spodbujanja zasebnih in javnih vlaganj v Evropi. Kot veste, je to prva prioriteta, ki jo je predstavil predsednik Juncker prav tukaj. O tem je govoril tudi v Štrasburu, ko je šlo za naložbeni načrt in to je tudi prva zaveza Evropske komisije. Prva odgovornost do evropskih državljanov. Skoraj 100 dni je že minilo od začetka mandata nove Evropske komisije. In pred vami je 26. novembra predsednik Junker predstavil naložbeni načrt. Ta je bistvenega pomena za obnovitev gospodarskega okrevanja in pa gospodarske rasti v Evropi. Živimo v času stagnacije našega gospodarstva in eh, ta načrt so toplo pozdravili večine, večina držav članic Evropske unije, obenem tudi ministri za finance, pa tudi predsedniki vlade decembra. Nacionalni parlamenti so to tudi preučili. Kakšni so cilji, torej, da mobiliziramo investicije, da spodbujamo te dejavnosti, ki nam primankujejo, da ustvarjamo nova delovna mesta in zagotovimo gospodarsko rast. To bo globalni odziv na pomankljivosti na področju naložb. Ta načrt pa ne zadeva le finančnih sredstev, ampak nekako zadeva tudi tri dodatne vidike. Prvi vidik mobilizacija 350 milijard evrov dodatnih sredstev v naslednjem obdobju, s čimer bomo povečali uporabo javnih eh, sredstev in tudi liberalizirali zasebni trg v smislu ulagan. To je bistvenega pomena za uporabo evropskih sredstev, da uporabljamo tudi nekatere inovativne instrumente. Obenem pa moramo uporabljati tudi določeno strokovno znanje naših bank, tako da bomo lahko vzpostavili sklad. 16 milijard evrov naj bi imeli, polovica bo prišla iz obstoječega proračuna Evropske unije in to bo zajamčilo več kot 5 eh, milijardov kot osnovo za Evropski sklad za strateške naložbe. Za Evropski parlament je seveda pomembno in pri tem tudi sam ustrajam, da ne bo nobenega negativnega učinka ne za Evropski proračun, ne za nacionalne proračune. Optimalno moramo uporabljati torej ta sredstva in to usmerjati v dobra ulaganja. Sklad in pa Evropska investicijska banka bo sta prispevala večinski delež. In mislim, da bomo prav gotovo lahko mobilizirali teh 315 milijard evrov za strateške projekte, ki bodo učinkovali na strateški razvoj v Evropski uniji in eh, to bo zagotovilo tudi katalizator, mislim, da sem čisto realističen, zato da bomo mobilizirali druga sredstva, predvsem iz zasebnega sektorja. Zagotovili naj bi posojila, pa tudi druge instrumente financiranja v okviru infrastrukture za naložbe. To naj bi privedlo tudi do večjih dohodkov za Evropsko unijo, obenem pa bomo uporabljali tudi zasebne sklade. Zagotovljena bodo tudi jemstva v višini 75 milijard evrov. Zato, da se zagotovi vlaganje v tiste dejavnosti, ki so bistvenega pomena v Evropski uniji. Oblikovali pa naj bi tudi mehanizem CONEX, upam, da se bo to hitro sprejelo na Evropskem parlamentu, pa tudi na Evropski komisiji. Vem, da je to za vas prioriteta, spoštovani predsednik, in na to tudi toplo pozdravljam. Vse države članice bodo posredno ali pa neposredno z investicijskimi bankami imele možnost sodelovati v tej pobudi. In bistvenega pomena je, to povem tudi pred vami, nacionalnimi parlamentarci, poslanci, da tesno sodelujemo, tako da bomo okrepili pozitivni signal na trgu. Bolj, ko bodo države članice izrazili interes za to pobudo, več zaupanja bomo s tem ustvarili. Tako bomo podprli tudi sklad v smislu likvidnosti in pa jamstov in eh, za dobro podporo tudi strani Evropske komisije naj bi zagotovili tudi gospodarsko rast na osnovi sklada za strateške naložbe. Tudi regionalni sklad bi lahko imel nekaj koristi od tega. Pa še nekaj. Pozivamo tudi zasebne vlagatelje, da sodelujejo v naši schemi in da se odeležijo tudi črpanjem sredstev v povezavi z različnimi evropskimi skladi, ki bodo črpali podporo iz strateškega sklada. Ta cilj je bistvenega pomena, vsaj za nas, in bistvenega pomena je, da bomo izbirali tiste projekte, ki jih ne bomo izbirali zaradi same politike, ampak na osnovi utemeljenega mnenja strokovnjakov. Pri tem ne bomo presojali na osnovi nacionalnosti ali pa političnih ciljev, ampak bomo govorili predvsem o socialnih in gospodarskih ciljih za celotno Evropsko unijo. Vstajam pri tem, da moramo zagotoviti tudi ustrezne donose. Bolje je treba uporabljati evropske strukturne sklade, investicijske sklade, obenem pa preusmeriti sredstva tudi v inovativni sektor. Potrebovali bi tudi dodaten, dodatno finančno injekcijo 40 do 60 milijard evrov do leta 2020 za ta sektor. Nekaj je tudi usmerjenih pobud, s katerimi naj bi zagotovili, da bodo investicije šle v pravo smer. Evropska komisija sodeluje z Evropsko investicijsko banko, z državami članicami in obstajajo res številne priložnosti za naložbe v infrastrukturo po celotni Evropski uniji. Zagotoviti moramo torej, da bomo lahko sredstva, ki jih je veliko na trgu, usmerjali v vzdržne naložbe, v produktivne naložbe in kakovostne naložbe. Pomembna je tudi, naprimer, mreža za energetske vire obnovljive energetske vire. Raziskave, inovacije, potem ulaganje v naše izobraževalne sisteme, da bodo bolj konkurenčne, potem infrastruktura, promet, medsebojna povezljivost po celotni Evropski uniji. Spodbujati moramo prosti pretok blaga in delavcev. Potem zagotoviti tudi ustrezno upravljanje za odpadki in tako dalje. Gre torej za naložbe, ki odražajo prihodne potrebe Evropske unije. Opredeliti moramo na ta način torej te ustrezne projekte, ki jih je treba podpreti. Delovna skupina je že definirala različne ustrezne dejavnosti in nekako oblikuje tudi registr teh evropskih projektov, tako da se bodo ti začeli izvajati. Predvsem bi želeli imeti tudi nekakšno središče za vodanje teh evropskih projektov. Tukaj se bomo naslanjali seveda na strokovno znanje Evropske komisije, Evropske investicijske banke, centralnih bank na nacionalni ravni, pa tudi vseh drugih, ki so zato relevantni. Potem pa še tretjič, predvidevamo nekatere ukrepe, s kateri bomo izboljšali pravno varnost in gotovost in tako zaščitili tudi naložbe. Zakaj? Zato, da bo Evropa bolj privlačna za naložbe in zato, da bomo lahko poskrbeli za učinek večkratnika. Potrebujemo dober enotni trg in pa tudi strukturne reforme. No, o strukturnih reformah smo veliko govorili, vendar moramo še veliko storiti na tem področju, zagotoviti boljšo povezanost trga, še posebej v sektorju storitev, infrastrukture in pa digitalnih dejavnosti. Tudi diversifikacija posameznih podjetij je zelo pomembna. In eh, unija, ki se jo želimo, kot je govoril o tem tudi Jonathan Hill, je unija kapitala. Tako, gospod eh, predsednik, s temi besedami bi počasi zaključil. To so tisti bistveni elementi, ki sem jih želel povdariti. In nujno, še enkrat ne ponovim, nujno potrebujemo pravno podlago za to, da bomo ustanovili ta sklad. K temu pozivam tudi latvijsko predsedstvo, vendar poštojem na podporo Evropskega parlamenta. Obenem hitro moramo sodelovati, do septembra mora ta sklad že delovati. To si želimo. Dodatne naložbe, poleg teh, ki so že predvidene, potrebujemo, zato da bomo lahko usmerjeni tudi na tiste najbolj strateške ukrepe, s katerimi bomo zakrpali deficit na gospodarski ravni po Evropski uniji. Potrebujemo na osnovi tega načrta tudi dobre spodbude, tako da bo Evropska investicijska banka, da bodo centralne banke na nacionalni ravni lahko mobilizirale tehnične in pa finančne vire. Potrebujemo dobre, hitre programe in pa dosledno delo v okviru tega načrta gre za komisijo zadnje priložnosti, vsaj tako jo imenujejo, in ta prevzema svoje odgovornosti. Sledimo logiki rezultatov, se osredotočamo na oprijemljive rezultate, na gospodarstvo, ki je realno gospodarstvo, na evropsko konkurenčnost in spremeniti moramo dejansko sama pravila igre za to, da bo finančni trg deloval. Kolikor vemo, potrebujemo tudi transparentno izmenjavo informacij glede poslovnih priložnostih, dobro moramo pripravljati projekte, to je treba podpreti tudi na svetu, zagotoviti tudi transparenten in dober, hiter proces, zato da bomo imeli dobre, kakovostne projekte. Za uporabo strukturnih skladov moramo okrepiti tudi notranji trg. V prvem semestru pa Evropska komisija prav gotovo ne meni, da je delo že zaključeno za oddajo tega načrta, začeti moramo izvajati te ukrepe tudi na področju okolja, to je še kako pomembno. Gospod predsednik, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, z razpravami bomo nadaljevali. Te razprave bodo potekale tako v naslednjih dnevih, tednih kot mesecih in mislim, da je to prav gotovo dobro izhodišče. Vsem nacionalnim poslancem, ki ste tukaj, lahko povem, da ste bistveni del tega evropskega projekta. Čisto vsak eh, bi se moral zavedati pomena tega sklada, zato da zagotovimo dobro investicijsko okolje. Uh, tako da bo naložbeni načrt eh, predsednika Junkerja deloval v interes vseh evropskih državljanov. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa, sedaj pa gospod Molterer, izvolite. Dobro jutro, pozdravljeni pozdravljeni gospod predsednik, gospod predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Veliko veselje in čast mi je, da sem tukaj in da predstavljam Evropsko investicijsko banko. To je vaša banka, Banka Evropske unije. 28 držav članic je deležnic v naši banki. Zelo sem vesel, da imamo danes priložnost govoriti z vami, predstavniki nacionalnih parlamentov, kajti kontekst in interakcije z parlamenti, tako nacionalnimi kot tudi Evropskim parlamentom, so ključ pomena pri zagotavljanju, da bo naložbeni sklad uspešen. Potrebujemo vašo pomoč pri tem. Gospod predsednik, skupaj s kolegicami in kolegi ste izbrali ustrezno temo za to konferenco. Gre za naložbe. Vendar, gospe in gospodje, ne gre samo za naložbe. Naložbe so pomemben izziv, ampak ta izziv bi morali umestiti v širšo sliko. Naše izkušnje na trgu kažejo, da je izzivov več. Nadaljevati moramo z konsolidacijo javnih proračunov. Zaključiti moramo skupni trg na področju IKT in energije. Gre za strukturne reforme na ravni držav članic. Gospod in gospodje, gre za odstranjanje ovir za naložbe. Včasih to imenujemo boljše upravljanje. Komisar je to omenil. In to je nujno tako na evropski ravni kot na ravni držav članic. In ne nazadnje, seveda, spodbuditi moramo naložbe same. Zakaj? Naložbe so gonilo rasti in eh, gonilo pospešene rasti, prav tako pa predstavljajo predpogoj za povečanje stopnje zaposlenosti. Razmere danes so zapletene. Naložbene količine so 15 odstotkov nižje od najvišjih stopenj pred krizo in v nekaterih državah so naložbe tudi več kot 50 odstotkov nižje kot leta 2007 podali, podal vam bom nekaj številk na osnovi naših raziskav, zato da si boste lahko predstavljali, kako obsežen je ta problem. Cilj Evropske unije je 3 odstotke BDP. Trenutno smo pri okrog 2 odstotkih. Če želimo doseči 3 odstotke, bi potrebovali približno 330, mil, 330 milijard evrov na leto samo za raziskave in razvoj. Digitalna agenda. Letno bi potrebovali naložbe v višini 55 milijard evrov, če pa želimo zagotoviti uspešnejše rezultate na področju izobraževanja, potem bi potrebovali naložbe približno 10 milijard na leto. To seveda škodi rasti in zaposlovanju in zato je okrevanje še vedno tako velik izziv za nas vse. Ampak zakaj naložb ni? To je tisto ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti vsi in ki ga moramo vsi tudi natančno preučiti. Od trgov in vlagateljev vemo, da naložb ni zato, ker ni zaupanja v naložbeno okolje v Evropi. Prav tako pa gre za regulatorno negotovost. Torej ni zaupanja in negotovost. To sta glavni oviri. Ob tem pa je treba upoštevati še druge težave, naprimer razdrobljenost trga. To je še vedno težav na nekaterih delih Evropske unije. V nekaterih državah članicah pa pač ni zmogljivosti, da bi pripravili projekte tako na tehnični kot tudi na finančni ravni. Fiskalne omejitve so velike, regulatorni odziv na bančno krizo pa je tudi zelo omejil možnosti držav članic, prav tako pa možnosti komercialnih bank. Sporočilo je naslednje. Svet okrog Evrope se krepi, mi pa moramo ujeti korak z njim, drugače bomo zaostali. Ključni izzivi za nas vse so naslednji. Poiskati moramo pameten način za koriščenje javnih sredstev, zato da privlačimo zasebne vlagatelje, da sprožimo naložbe. Javni izdatki, gospe in gospodje, ne smejo biti samo neka vrsta donacije. Ne, to bi morali izkoristiti za koristne in produktivne naložbe v izobraževanje in raziskave in razvoj. Prav tako pa bi morali sprožiti še dodatne naložbe strani zasebnega sektorja. Gre za premik paradigme k finančnim instrumentom. Naša, vla, naša banka bo tukaj odigrala zelo pomembno vlogo. To vlogo imamo že od leta 1958, ko smo bili ustanovljeni dobro sodelujemo z komisijo, gospod komisar, mislim, da je to dober signal, kako bi evropske institucije morale sodelovati. Evropska investicijska banka je bila zelo aktivna v času krize, torej od leta 2008 naprej in tudi od leta 2013 naprej. Države članice kot deležnice so uložile dodatnih 10 milijard evrov in mi smo pripravljeni reči, da lahko zagotavljamo rezultate in tudi smo jih zagotovili. 10 milijard smo zagotovili Grčiji in želeli smo sprožiti naložbe v višini 180 milijard evrov. V zelo kratkem času lahko pokažemo, da smo iz teh 10 milijard naredili res veliko. gre za multiplikator. V obsegu 1 proti 18. 10 milijard naložb je sprožilo 180 milijard naložb strani zasebnega sektorja. Zato smo pripravljeni nadaljevati s tem, pripravljeni smo še naprej izvajati to in tudi upravljati Evropski sklad za strateške naložbe jamstvo znaša 21 milijard. To je jamstvo, ki Evropski investicijski banki omogoča, da zagotavlja več rezultatov in da sprejme več tveganja. Zakaj? Kaj ti to jamstvo predstavlja zaščito za prve izgube, za poslovanje Evropske investicijske banke. Multiplikator v tem smislu bo 1 proti 15. To je zelo konzervativna ocena. Podal sem vam številke za naše običajno poslovanje v zadnjih treh letih. Naš multiplikator je 1 proti 18 v zadnjih treh letih. Komisar je omenjal nojnost ukrepanja, to drži. Res želimo vedeti, kaj pravi pravno besedilo, ampak kot Evropska investicijska banka želimo začeti z delovanjem že pred začetkom veljavnosti zakonodaje. Kaj to konkretno pomeni? Kaj predstavlja ta sklad? Sklad ima dve finančni nogi. Preko hčerinske entitete bomo pet milijard namenili samo MSP-jem, zato da izboljšamo posojanje MSP-jem. Gre za tvegani kapital, kapital za zagonska podjetja in tako naprej. Zato bi to moralo poskrbeti za povečanje naložb za MSP-je na okrog 75 milijard v naslednjih treh letih. Druga noga, drugi del je del v okviru Evropske investicijske banke. Gre za podpiranje infrastrukture in inovacij. 16 milijard predstavlja jamstvo, ki ščiti prve izgube in pričakujemo skupaj s komisijo, da bomo preko tega zagotovili dodatnih 240 milijard naložb. Komisar je omenil več sektorjev, gre za promet, energijo, IKT, socialna infrastruktura, okolje in učinkovitost uporabe virov. Razvijamo nove projekte, gre za kapitalske trge, za sproščanje kapitala in omenjamo tudi lasniški kapital, kajti komisar je omenil regionalne naložbene sklade, tam so prav tako možnosti za ukrepanje Evropske investicijske banke. Vprašanje v zvezi z posvetovalnim vozliščem. To je tretja noga, gre torej za MZP-je, potem infrastrukturo in svetovanje. Naše izkušnje so naslednje. Če se odločimo za napredne finančne instrumente, potrebujemo tehnične nasvete in tudi finančne nasvete, tako za tiste, ki zagotavljajo naložbe za javne partnerje, zasebne partnerje in za tudi vlagatelje. To vozlišče je pobuda Evropske investicijske banke in komisije, zato je tudi tukaj velika možnost, da okrepimo svojo zmogljivost. Prav tako vidimo zelo veliki potencial, da okrepimo Sodelovanje z nacionalnimi bankami ali finančnimi institucijami, ki skrbijo za naložbe, še posebej, ko govorimo o regionalnih naložbenih platformah, to je možnost za dodatno krepitev sodelovanja. Gospe in gospodje, če sklenem. Za EIB je ključnega pomena naslednje. Naložbeno okolje se je v šestih letih zelo spremenilo. Dan danes, gospe in gospodje, likvidnost ni tisto osko grlo. Trg je likviden, družbe imajo dovolj denarja. Ključno vprašanje je, kako premustiti te makroekonomske negotovosti, kako premustiti razdrobljenost skupnega trga, kako premustiti ovire na regulatorni strani, po drugi strani pa želimo privlačiti zasebne vlagatelje za to, da bodo podprli to strategijo s pomočjo novega instrumenta. Gre za nov instrument, nov pristop. Evropski sklad za strateške naložbe je inovativen. Gre za lep prikaz sodelovanja evropskih institucij, zato da bo to koristilo evropskim državljanom. Storiti moramo vse, zato da bomo spodbudili rast in zaposlovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Molterer. Zdaj pa besedo dobi gospod predsednik eh, odbora za proračun v Evropskem parlamentu, Žan Artuji. Izvolite. Gospod predsednik, madame la présidente chers najlepša hvala gospod predsednik gospa predsednica spoštovani kolegi in kolegice pridružujem se razpravi o novem evropskem dogovoru o new dealu načrt ki ga je predlagal jean claude juncker predstavlja začetek odziva na gospodarsko krizo v evropski uniji gre za popolno usklajevanje ukrepov ki jih je treba izpeljati na osnovi naših zavez in samozavesti. No, ta izraz New Deal prav gotovo vodi v določeno fantaziranje, v sanje. Vsi moramo sprejemati ukrepe, da bomo to razrešili in eh, ne na polovičen način. Uspeh reformnega svežnja, ki ga je predlagal Roosevelt v 30 letih prejšnjega stoletja, tako da je premagal finančno gospodarsko krizo, je bil osnovan na treh dejavnikih. Torej, na sami, samo obsegu krize je leta 1929, obenem je bil, treba tudi, bi bil potreben tudi politični odziv. In če so bili te pogoji zgodovinsko gledano podobno našim, ko gre torej za bančno krizo, pa gre tukaj za gospodarsko krizo, ki se je začela v radikalno drugačnem institucionalnem okolju priložnost Združenih držav pred takrat vzpostaviti federativni sistem z izvršno oblastjo in eh, predsednik Roosevelt je zagotovil koalicijo v okviru New Deal -e, ter tako podprl celoten proces gospodarskega okrevanja. Takratna ameriška vlada se je glede tega odločila in na Evropski uniji lahko prav gotovo tudi sami zagotovimo določen napredek v tem smislu. Kriza evroobmoča je posledica tudi slabega upravljanja in pa prevelike sproščenosti. V tem desetletju se je vse skupaj odvijalo kot pod nekakšno anestezijo in to zadeva tudi bonitetne agencije ter sam trg. Prvič eh, govorimo o tem pred eh, Evropskim parlamentom, govorimo o 13. členu fiskalnega pakta preden sem deloval v Evropskem parlamentu, pa sem bil tudi nacionalni poslanec. Tako lahko povem, da se moje stališče ni bistveno spremenilo. Še vedno sem začuden. Lahko se pogovarjamo, koliko hočemo, vendar glede, če se bomo odločili, kako bomo glasovali, če naj bo to srečanje konstruktivno, moramo zagotoviti, da bo evropsko gospodarsko upravljanje tudi čim bolj legitimno, tako da bomo zagotovili tudi nadzor izvršne veje oblasti. Seveda je dobro, da imamo enotno davčno stopnjo, da imamo usklajene nekatere finančne ukrepe. Moramo pa ugotoviti, Tudi na koga se bo obrnil evropski državljan, ko gre za te težave, ki izhajajo z evromoče. Seveda so tukaj pomembni tako predsednik Evropske komisije, kot tudi relevantni evropski komisari. Treba je podpreti mehanizme Evropski sklad za stabilnost in rast, Sčasoma smo dobili tudi nove finančne instrumente, včeraj naprimer EFSI, pa tudi Evropski, ki je Evropski mehanizem za stabilnost. Imamo tudi Evropski sklad za strateške naložbe in to je bistvenega pomena. Se pa sprašujem glede parlamentarnega nadzora nad temi ukrepi. V realnosti nismo ničesar predvideli v tej smeri. V zadnjih letih se moramo spraševati, ali ne bodo tudi prihodni evropski skladi ušli parlamentarnemu nadzoru pri izvajanju. To je zelo pomembno pri to vrstnem finančnem inženirstvu. Evropsko upravljanje je precej razdrobljeno in neučinkovito. Zagotoviti moramo spremljanje ukrepov, vendar kako bomo to storili, če ne vemo, kdo počne kaj. Evropa dejansko ne potrebuje več upravljanja, ampak dejansko potrebuje dobro, učinkovito upravljanje v prvi vrsti. Besede, ki smo jih slišali pri začetku predstavitve tega načrta, so bile seveda spodbudne, vendar pa mora zagotoviti tudi parlamentarni nadzor, ki bo vreden svojega imena. Ne bomo imeli učinkovite politike, če ne bomo zagotavljali tudi demokratičnega nadzora strani Evropskega parlamenta. Glavni politični projekt v Evropski uniji je evro. Vendar pa zaenkrat, če nismo izrazili dovolj poguma, da bi zagotovili demokratični nadzor nad uporabo evra, tako tudi okrepili zaupanje naših sodržavljanov. Nacionalni parlamenti evroobmočja morajo podpreti ustrezna posojila tudi pri izvajanju te politike, zato da ne bi ta sredstva prihajala v napačne žepe. Le na ta način bom, se bomo našli na pravi poti gospodarske rasti. Ne bomo premagali te krize, če ne bomo poenotili teh pogojev. New Deal pomeni tudi nove priložnosti, ponovno prerazpodreditev sredstev, krpanje nekaterih vrzeli. In priprižati moramo naše sodržavljane glede pomena Evropske unije. Zagotoviti moramo boljše upravljanje na evropski ravni ter zagotoviti politično mešanico, s katero bomo spoštovali tudi pakt za stabilnost in rast govoriti moramo tudi o solastništvu evra. In predsednik Evropske centralne banke potrebuje tudi enotnega sogovornika pri izvajanju dejavnosti skupine Euromoča. Danes smo se zbrali, da bi se pogovarjali o členu 13, vendar pa se moramo navezati tudi na 16. člen, ki govori o temeljnem stebru v obdobju 2000. 7. Še nekaj sklepnih besed. Ustrajati moram pri potrebi tega, da zagotovimo dobro upravljanje evroobmoče. Potrebujemo tudi dobro sodelovanje med nacionalnimi parlamenti, pa tudi med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Ruski parlament bo seveda skušal pritiskati na ustrezne nacionalne parlamente tako, da se bodo izvajali ti strateški projekti. Temu Evropskemu New Dealu moramo dati tudi demokratično legitimnost. Le tako bomo zagotovili zaupanje evropskih državljanov v njihove institucije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Artuji. Tako kolegice in kolegi, zdaj pa sledi razprava. Še enkrat vam bom nakratko predstavil pravila. Teh smo se držali že včeraj. Cel kup ljudi je na seznamu govornikov. Seznam je res zelo dolg. To so kolegi, ki želijo pokomentirati komentarje, ki smo slišali zdaj, ali pa imajo splošne pripombe. Postopali bomo po naslednjem sistemu. Najprej bomo dali besedo trem predstavnikom, predstavnicam iz nacionalnih parlamentov, potem pa kolego, kolegici iz Evropskega parlamenta. Sledili bomo um, vrstnemu redu prijav. In ker je seznam že kar dolg, predlagam, da se pri svojem prispevku omejite na dve minuti. Želimo si kar se da veliko interakcije med vami in pa nami tu na zagovorniškim odrom. In predlagam, da naredimo dva kroga s po štirimi govorniki, potem pa damo besedo kolegom na tej strani. Se strinjate? Nikoga, ki bi temu nasprotoval, tako da je to potrjeno. Gospod Kalimec je prvi iz Estonije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj bi mi želel pokomentirati mehanizme za lastniški kapital. Sam sem odgovoren za tak mehanizem v estonskem parlamentu. In Oli Ren je med sestankom Alde včeraj jasno povdaril, da je tri leta Finska, ki je severna soseda Estonije v gospodarski recesiji. No, Finska pa je izvedla precejšnje finančne ukrepe. Naložbe so dobre, infrastruktura prav tako. Izdatki za razvoj in raziskave v višini 3,3 odstotkov. Kljub temu pa to gospodarstvo ne privlači dovolj naložbe in ne ustvarja trajnostnih delovnih mest. S tem se postavlja pod vprašanje pomen ciljev iz Evrope 2020. Pozivam gospoda Moskoviča in njegovo osebe, da analizira te ukrepe. Mislim, da tukaj manjka nekaj bistvenega, nekaj, česar ne moremo izmeriti, vendar bi bistvenega za dejanske naložbe in ustvarjanje delovnih mest. Gre za podjetniški duh, za svobodo, da izvajate podjetniške dejavnosti, da ste osvobojeni okov zakonodaje, da razumemo, da so prihodki v redu. Seveda tukaj ne govorimo o cilju postati milijarder. Gre predvsem za spodbujanje gospodarske rasti. Če Evropa če se bo Evropa sramovala svojih milijonarjev, potem mislim, da v Evropi tudi ne bo delovnih mest, kot se ustvarjajo drugot. Prav, gotovo tudi ne bomo imeli nekakšnih evropskih Bill Gatesov. In to ne glede na vlaganje v raziskave in razvoj. V Estoniji smo začeli z izvajanjem dejavnosti podjetij kot uh, eh, Skype prav tako nekaj, kar zadeva elektronsko podpisovanje. In uh, eh, nikako ne smemo dovoliti, da bi tak evropski podjetniški duh zatrli. Hvala, gospod Kalimec. Gospod Povilas iz Litve naslednje. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala. Podariti bi želel dejstvo, da se mora zavedati, da se hudič skriva v podrobnostih. Naj razširim to frazo in še nekaj k temu dodam. Majhni hudiči se, majhni vragi se skrivajo v podrobnosti, večji vrag pa najdemo v filozofiji. Filozofija sicer je zelo pomembna. Naj se navežem na bolševike, na fašizem kot na paradigme celotnih družbenih razredov in nacij. Če imamo dobro ideologijo, dobro filozofijo, potem lahko zagotovimo tudi dobro razumevanje usmeritev v doseganje naših ciljev dobra filozofija je družbena vrednota, javno dobro. In ko govorimo o novem dogovoru, o New Dealu, bi morali ponovno razmisliti tudi o našem odnosu do evropske integracije. Po mojem mnenju, po mojem individualističnem mnenju je danes libero, neoliberalna paradigma tista, ki jih prevladuje. In sam vidim tukaj precejšnje težave. Podcenjujemo namreč pomen mehanizmov solidarnosti, skupnega dobrega in pa kolektivnega duha. Želel bi vse opomniti, da smo politiki, tisti, ki bi morali delovati v smer interesov javnosti. Mislim, da bi se morali v prihodnosti pogovarjati bolj o nekakšnem filozofskem njudilu. Naslednji gospod Pos iz Nemškega Bundestaga. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. New Deal je velik uh, zgodovinski zgled. In paziti moramo, da možnosti, ki nam je naložbeni načrt nudi, uh, propade zaradi govoranc, zaradi stvari, ki zaenkrat še niso dorečene. Kot veste, se to dogaja v nacionalnih parlamentih, v Nemčiji in tudi v drugih državah. Temu smo pričali. Ne smemo zdaj načrta preveč razodeniti z temi različnimi predlogi. Državljanke in državljani Evropske unije morajo čutiti, da želimo izboljšati socialno realnost v Evropi. Tega občutka zaenkrat ni v EU. E in skupaj, skupnimi napori, moramo ladje usmeriti v to smer. Tako daleč pred enim letom v Bruslu še nismo bili. V enem letu smo nadaljo, napredovali in te ideološke, plehke razprave o varčevanju, o zadolževanju moramo premostiti. Pred nami je načrt in razprave, ki se mi jih omenijo, nas zgolj omejujejo, nas hromijo. Delovati moramo v korist ljudi, v Grčiji, Italiji, v Nemčiji, povsod. Posod potrebujemo nove naložbe. Zdaj imamo možnost za to. Priča smo šibki rasti v evroobmočju in v celotni Evropski uniji in zato je naložbeni načrt izjemna priložnost. Strinjam se tudi s tem, kar je dejal cenjeni gospod Artui v zvezi z odprtimi vprašanji. Odprto vprašanje se poraja tu v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih. Tem se posem strinjam. Drugič, kljub temu, da je postopek izbire neutralen in kljub temu, da gre za nekatere države, ki so gospodarsko močnejše kot pa druge. Je treba paziti, da ta razkorak med gospodarsko močnejšimi in čipkejšimi državami v Evropski uniji zaradi naložbenega načrta ne bo še poglobljen. Najti moramo ideje, rešitve, kako pomagati tistim regijam, ki potrebujejo pomoč, naprimer v obliki upravne asistence ali druge pomoči. To je razprava, ki smo že pričali. Ehm, hvala. Hvala. Gospod Post, gospod Zant iz Evropskega parlamenta. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. V predpisih Pakta za stabilnost in rast je eden izmed ciljev, da države članice zagotovijo ravnoteže ali pa vsaj deficit pod 3 odstotki BDP-ja na leto. Posamezne vlade odločajo o tem, kako doseči te cilje. In te cilje naj bi pripravljali na osnovi podatkov Eurostata. Dejstvo pa je, da pri večini teh izračunov ne gre za to osnovo, ampak drugačno ponderiranje. Ponderiranje, ki se je uporabljalo pri trenutnih izdatkih v Evropski uniji. Vsek pomembno je ulagati sredstva tudi v določene socialne ukrepe, v plače, za vlade veliko laže, tudi politično gledano, da manjšajo investicije na mesto pa, da bi nadzirale trenutne izdatke. Evropska komisija je v svojem letnem pregledu več kot enkrat opozorila na ta problem. Večkrat smo že opozorili na to, kako obžalovanja vredno, je vredno je upad eh, naložb v Evropski uniji. To je morda posledica predpisov v paktu za stabilnost, Samo ali države članice zaradi tega manjšati svoje investicije. Ironično je to, da naj bi zdaj dobili Junkerjev sklad in zato, če, da bi države članice pri tem lahko sodelovale, je treba finančne prispevke za naložbeni sklad iz izključiti na osnovi pravil iz pakta za stabilnost in rast. Enaka logika bi morala veljati tudi v primeru povečevanja javnih naložb, naložb, za katere se odločajo državne vlade tudi pri podpiranju nacionalnih gospodarstva. Hvala. Zand. Hvala, gospod Zand. Zdaj sledi drugi krok. Prvi gospod Savra iz španskega parlamenta. Kolegice in kolegi, Samo trenutek, gospod Savra. Če želite ostati med svojim govorom, kar ponavadi počnemo v Evropskem parlamentu, ima to, to prednost, da vas ostali kolegi vidijo. Lahko sedite med govorom, lahko pa tudi stojite, kakor želite. Gospod Savra, zdaj imate težko izbiro pred seboj. Beseda je vaša, izvolite. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Fleksibilnost, ki jo predvideva pakt za stabilnost in rast, na, katerega, na katero se naslanja tudi nova Evropska komisija, to je dober korak v pravo smer, vendar pa bi to lahko še izboljšali, to prožnost. Potem pa še glede teh treh razlogov, ki se pogosto navajajo, no, na to bi želel ponovno upozoriti. Prvo, kar je pomembno, je to, da moramo zagotoviti spodbude za to, da bomo tudi evropski javni kapital vključevali v ta naložbeni sklad. Le tako bomo zagotovili, da se bo izvajalo projekte, ki ima tudi pozitivno razsežnost v javnem smislu. Uravnotežiti pa je treba tudi donose v razmerju med zasebnim in javnim sektorjem. Govorimo o vzvodih za gospodarstvo. To je prvo področje, kjer bi lahko stvari izboljšali. Potem pa drugi vidik. Države članice, ki izvajajo popravne okrepe, bi morali izključiti iz obsega srednjeročne fleksibilnosti. Pri strateških naložbah bi jih morali torej izključiti iz ciljev, ki so srednjeročni. Če tega ne bomo storili, to ne bo smiselno gospodarsko gledano. Tiste države članice, ki sodijo v poglavje korektivnih ukrepov tega pakta, bi morali imeti tudi nekaj možnosti glede srednjeročnih naložb. Zakaj jih ne vključujemo v to prožnost? Potem pa še tretjič, nekaj, kar je bistveno za izvajanje strukturnih reform. Katere strukturne reforme ima prociklični učinek in katere ne? Gre za gospodarsko okrevanje. To je tukaj ogroženo. Najlepša hvala. Hvala, gospod Savra. Gospod Rosman iz avstrijskega eh, parlamenta je naslednji. Kje ste, gospod Rosman? Najlepša hvala, gospod predsednik. Naložbeni načrt, ki ga je predstavil gospod Juncker, je zelo ambiciozen načrt za spodbujanje delovnih mest, rasti in pa naložb. Ampak glede na obseg 21 milijard evrov, ki sploh niso svež kapital in ki ga ne bi pomnožili z faktorjem 15, tega načrta ne bo možno izvesti. Omenil bi nekaj kritičnih zadev v zvezi z naložbenim načrtom. Začeli ne bi ga izvajati šele septembra in če želimo ukrepati konjunkturno gledano na, eh, precej hitro, je september zelo daleč. Dobro je, da želimo tveganje spodbiti z javnimi sredstvi, ampak za me to ni dovolj, kajti za tiste, ki želijo eh, investirati, moramo pripraviti dovolj veliko spodbudo in pa tudi ustvariti zaupanje. Tega pa, po mojem mnenju, zaenkrat ni. Če naložbeni načrt lahko kaj spodbudi, potem je to morda ustvarjanje nekega navideznega prelomnega trenutka, euforični pa nikako ne moremo biti. V primerjavi z Rooseveltovim New Dealom pa naložbi na črt v bistvu ni enaka stvar. Če želimo ustvariti nekaj, kar je podobno New Dealu, potem potrebujemo naložbeni načrt, ki si res zasluži podobno ime kot New Deal. Treba je pripraviti naložbe v zelene energije. Če to želimo, potem moramo predstaviti program kot zeleni naložbeni načrt. Obenem pa potem ne smemo sredstva uporabljati za naložbe v jedrske elektrarne. Treba je pripraviti pogoje za to vrstne načrte in sicer ti pogoji so bolj strog nadzor nad finančnim sektorjem. Zakaj? Danes naložbe v finančni sektor še vedno prevladuje nad naložbami v realni sektor. Drugič, izgradnja javne infrastrukture mora ostati v javni domeni, ki in torej to financiramo z, z davki ali pa z Evropsko centralno banko. Hvala. Hvala. Lord Harrison je naslednji iz Lordske zbornice. Yes, Gospod predsednik, včeraj smo objavili poročilo Evropska unija v času po krizi ali se delčki nove finančne zakonodaje skladajo in poglave tega poročila smo posvetili tudi gospodarski razseji. Jonathan Hill je včeraj govoril tudi o Uniji kapitalskih trgov in organizirali bomo tudi seminar v Lordski zbornici na naslednji teden, kateremu predsedoval tudi Jonathan. Prvo vprašanje pa je, je za starega kolega gospoda Moskovičija nekdanjega kolega. Kako je z evropskim naložbenim programom in ali je razmere 15 proti 1 za javna sredstva, tudi ko gre za nezakonita sredstva za zasebnega sektorja, nekaj, kar je realistično. In to je tudi vprašanje za gospoda podpredsednika Evropske investicijske banke. Spoštovanim kolegom in gospodu Moskoviču bi položil na srce, da je enotni trg najhitrejša pot do ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske rasti. Preveč pa imamo nacionalnih parlamentov, ki ovirajo napredek, ki je potreben za to, da bomo zgodovili dejanski enotni trg 28 držav članic. In eh, tudi naša vlada je kriva tega. Še enemu nekdanjemu prijatelju, gospodu Žonar Tuju, ki zdaj predseduje proračunskemu odboru, pa bi želel zastaviti naslednje vprašanje. Ali bi lahko pokomentiral proračun? za obdobje 2014 za 2020. Kakšne bodo usmeritve za uporabo teh sredstev v namen gospodarske rasti? Že pa bi pohvaliti tudi delo Evropskega parlamenta, predvsem Sharon, Mišel Barnier, nekdani komisar, In obenem bi želeli pohvaliti tudi gospoda Van Rompuja, ki je deloval v prejšnjem mandatu Evropskega sveta. Najlepša hvala. Lord Harrison, to si bomo zapisali v zgodovinsko knjigo Evropskega parlamenta, kajti še nikoli nisem slišal predstavnika Združenega krajstva, ki bi tako prijazno govoril o nas. Lord Harrison, najlepša hvala za to. Gospa Ferreira je naslednja iz Evropskega parlamenta. Izvolite gospod eh, predsednik najprej vas moram pohvaliti da ste se zavzeli za to pobudo za evropski investicijski sklad to odraža tudi potrebe evropske unije po novi dinamiki Imam vprašanje za vas. In želela bi se tudi odgovora na to vprašanje. Bistveni ukrepi, vsaj strukturni ukrepi, pakta za stabilnost in rast so odvisni od javnih sredstev. Naložbe so bile zaustavljene, še posebej v tistih držav članicah, ki so bile v najslabši gospodarski situaciji in so se soočali z največjim deficitom. To je prav gotovo zelo slabo. Tri vediki ovirajo dostop do teh finančnih mehanizmov, o katerih govorimo. Najprej to, kar je vezano na makro pogojevanost. Ti omogočajo, da se omejuje strukturne sklade, če niso ti nekako usklajeni tudi s paktom za stabilnost in rast. Tudi Pedro Sauro je govoril o tem drugem vidiku, o pravilih za prožnost. Naj pojasnim, kaj bi želela povedati. Ali ne bi bilo dobro, da bi to prožnost, to klauzulo razširili tudi na tiste države članice, ki so trenutno v procesu odpravljanja presežnih deficitov? Potem pa še sektorska tveganja. Tukaj ni nobenega govora o tveganjih za posamezne države članice. Prav tako ne bodo zagotovljeni enako pravni pogoji za vse države članice. Različne projekte se bo različno ocenjevalo, tukaj se bo upoštevalo sektorska tveganja, ne pa nacionalnih tveganja. Ali ne gre tukaj za poglavljanje nekaterih vrzeli? Tukaj moramo biti previdni. Hvala, gospa Ferreira. Besedo dajem gospodu Moskvisiju, potem sledi gospod Molter in potem gospod Artuji. Zahvaljujem se različnim govorcem in govornicam, ki so podali svoje pripombe. Najprej bi se želel odzvati na to, kar zadeva naložbeni načrt. Gre za diagnostiko evropskega deficita. Ugotavljamo, da je trenutna naložbena stopnja do 25 odstotkov nižja kot prej. In to je bistveni izziv za nas. Če se bo ta situacija nadaljevala, bo Evropska unija izgubila svojo vlogo vodilnega v svetovnem gospodarstvu, tako za združenimi državami. Kitajska in Indija boste seveda presegli evropsko raven naložbe. In zdaj ne bomo več na nek način akter te prve lige. In ravno zato bi morali poskrbeti, zato da bi poskrbeli, da bi odpravili težave z deficitom in zagotovili tudi ustrezne naložbe, ki jih zaenkrat še ni dovolj. Tudi eh, Jean-Claude Juncker je dejal, da ne bo treba s temi ukrepi ustrajati, če bo načrt ustrezno deloval. Ne vidim nobenih protislovi pri izvajanju tega načrta, ko gre torej za enotni trg in pa podjetniški duh. Evropska komisija se vedno naslanja na tri stebre. Najprej proračunska konsolidacija, torej proračunska stabilnost. Bistveno je zmanjševati deficit, čeprav pri tem uporabljamo nekatere prožne ukrepe. Potem pa drugi stebr, strukturni skladi. Nikakor ne smemo nehati izvajati strukturnih reform, bistveni tudi pak za stabilnost in rast. To je bistvenega pomena za naše gospodarstvo, če želimo zagotoviti večjo konkurenčnost. Živimo v odprtem gospodarstvu, nismo v nekakšnem vakumu. Za naše podjetnike mora biti tudi jasno, da Evropska komisija dobro ve, kje se ustvarja prihodek, ki se ustvarjajo delovna mesta in da tukaj ne gre za gospodarsko upravljanje, ki temelji na politiki. Gre za to, da moramo spostaviti trg, ki bo deloval, ki bo dobro črpal tako zasebna kot javna sredstva. Potem pa še druga pripomba. Ta je vezana ravno na prožnost, o kateri ste govorili številni, torej okrepe, ki jih imajo na voljo države članice za to, da spodbujajo naložbe. V sporočilu iz 13. januarja Evropska komisija spregovorila o teh zadevah in eh, s tem zagotovila tudi ustrezno okolje za prihodne investicije. Če te države članice želijo uporabljati sredstva iz Evropskega sklada, bo tako lahko tudi okrepila svoje možnosti. Seveda mora to upoštevati tudi pri obravnavi deficita, prekomernega deficita in to velja za vse države članice, ne glede na to, kakšen njihov položaj v okviru pakta ali je tukaj za preventivno vejo ali pa za korektivno vejo. Zakaj nihče ne bo oproščen takega izračuna? Zaradi tega, ker ne bi želeli nikogar odvrniti od naložb. Obenem si nasprotno želimo, da bi države članice spodbudili k temu, da bi vlagale več. Na to bi želel opomniti nacionalnim poslancem. Evropska unija z Evropsko investicijsko banko in z državami članicami naj bi poskrbeli za takšne investicije. Potem pa še tretja pripomba. Naložbeni načrt je načrt širokega obsega, ki je usmerjen v naložbe specifično usmerjen. To sem povedal že prej in to bi želel podariti zdaj. Ne gre za financiranje kakršnih koli naložb. Prav tako naj ne bi sledili logiki enostavnih eh, dohodkov. Gre tudi za ustvarjanje solidarnosti v Evropski uniji. Mislim, da bo po eni strani tukaj najbolj štela dodana vrednost teh projektov in pa sam kakovost teh projektov. Ne bi se želeli imeti nekih eh, naložb, ki ne bi nekaj prispevali v tem smislu. Torej potrebujemo investicije, ki bodo donosne, vendar pa si želimo tudi investicij, ki bodo nekaj doprinesle k temu trgu. O kakšni problematiki se zdaj pogovarjamo? Evropska investicijska banka, naprimer, pomaga neki banki, ki ima oznako trojni A, zato da vlaga več. O tem so se pogovarjali že med srečem Ekofina in tudi Volkan Šojbol je govoril o tem. Ali bomo zmanjšali bonitetno oceno bank, ali bomo zagotovili to, da banke sprejemajo več tvegan. Jaz mislim, da bi morali zaupati bankam, zato da bi se spustile v naložbe, In tudi to razmerje 15 proti 1, mislim, da je v tem primeru čisto realistično. Za dročen tveganjem lahko zagotovimo tudi teh 315 milijard evrov za naložbe, o katerih smo govorili. Vsi se moramo mobilizirati za to, da bo ta naložbeni načrt uspel. Evropska unija z različnimi institucijami mora to zagotoviti, prav tako pa tudi države članice in pa nacionalne investicijske banke ter Evropska investicijska banka. Gospod Molter, izvolite. Bom kar nadaljeval tu, ko gre za vprašanje eh, faktorja. Naše praktične izkušnje z višanjem kapitala 10 milijard v začetku leta 2013 so naslednje. Takrat smo pričakovali, da bo šlo za množenje naložb v višini 180 milijard evrov. Številk za konec tega leta ne poznam, ampak morda bo faktor uh, v tem primeru vsaj 1 proti 18. Vsaj 1 proti 18. In zato mislim, da smo z faktorjem 1 proti 15 na varnih tleh. Je pa ključno, da je sklad zgrajen na trdnih tleh in da je tudi predvidljiv. To bo pritegnilo investitorje. To jamstvo, ki ga omenjamo, lahko privede do novih eh, posojil, lahko privede do bonitetne cene trojni A in potem to zavohajo na rekovajih investitorji in že smo tu. Faktor 15 se izide. Na tem trenutno delamo, to so naše premise. Potem projekti. Pri EIB bomo projekte izbirali na podlagi eh, učinkovitosti za banke. To pomeni, da morajo biti eh, projekti vzdržni in trajnosti, tudi v okoljskem smislu na ta način bomo lahko vzpostavili scheme, ki bodo zanimive tudi za zasebne investitorje. Tretjič, kam države članice lahko potencialno vlagajo? Sam pričakujem, da bodo države vlagale na dveh ravneh. Na projektni ravni, če je to možno, in drugič na ravni nacionalnih naložbenih platform. Pri slednjem lahko države članice pripravijo Eh, prilagojene načrte skupaj z nacionalnimi razvojnimi bankami, naprimer tako v Nemčiji z, K, eh, z razvojno banko KVF. Gre za naložbe, ki jih lahko države izvajajo, kot rečeno, na nacionalnih eh, reformnih oziroma naložbenih platformah. Glede kohezije je naslednji posem jasen odgovor. Junkerjeva pobuda bo podprla kohezijsko politiko. Zato je bila predstavljena. Zakaj? Ker lahko s tem izboljšamo našo svetovalno kapaciteto, naprimer Jaspers na področju kohezijskih politik. Mi smo področje uporabe pristopa Jaspers razširili. To zdaj ni na voljo samo za državo članice, ampak za vsako kohezijska področja. Dolgoročno gledano bodo finančni instrumenti povečali zmožnost. Uh, črpanja kapitala iz strukturnih skladov. To sem že povedal v svojem uvodnem prispevku. Zadnji komentar glede skladiščenja. Pričakujemo odgovor oziroma predlog parlamenta glede uh, eh, Junkerjega načrta do septembra letos. Ampak prav imate, mudi se. In zato je Evropska investicijska banka v mestnem času pripravljena uskočiti in na podlagi nekega de facto pristopa ponuditi jamstvo med eh, danes in septembrom, med današnjim dnem in septembrom. To je naš koncept, eh, za katerega menimo, da je smiseln. Pa še zadnji, posebno zadnji komentar. Prosim, prosim, za Junckerjevega načrta ne obravnavate kot nekega ločenega elementa. Ne, to je zgolj del celotne strategije, ki imamo še refur, eh, strukturne reforme, eh, enotni trg in pa. In pa strateške naložbe. Tu moramo odpraviti glavne dejanske uvire, zaradi katerih ne prihaja do naložb. Ampak to je delo za vse nas. Tu bomo sodelovali s komisijo, pa tudi s parlamentom smo pripravljeni sodelovati tekom pogajanj. Pogajanj tu, v parlamentu in pa pogajanj o samem zakonodajnem predlogu. Nekaj vprašanj je za nas zelo relevantnih. Naprimer, vprašanje kakovosti jamstva. To je ključnega pomena, če želimo zaščititi boniteto trojni A potem vprašanja vlad, potem vprašanja pogojenosti in tako naprej in tako naprej. Vsem tem želimo razpravljati tako s komisijo, kot tudi s parlamentom in s tem najti najboljšo možno rešitev, kar se da hitro. Thank you, Thank you, Najlepša hvala, gospod Molterer. Naslednji je na vrsti gospod Artuin najlepša hvala gospod predsedujoči. naj pozdravim najbolj proevropskega britanskega poslanca in to prav gotovo odraža dejstvo, da je konferenca o 13. členu o fiskalnem paktu pomembna. Združeno kraljestvo namreč ni podpisalo tega pakta. Zahvaljujem se torej za to proevropsko intervencijo. Tri pripombe imam. Najprej glede pakta za stabilnost in rast. Mislim, da moramo biti tukaj natančni in da moramo tudi dobro razlegovati med naložbami in samim izvajanjem teh naložb. Očitno podpiramo dekonsolidacijo. Gre za finančne ukrepe za reševanje nekih terih podjetij, pa tudi konsolidacijo javnega dolga. In o tem ne razmišljamo dovolj. Potem pa še nadzor gospoda Gualterja, ki je odgovoren za gospodarske finančne zadeve. Mislim, da bi morali ukrepati čim hitreje ter vzpostaviti ustrezno pravno podlago. Jasno je, da smo v izrednih razmerah in zavedati se moramo tega, da prepogosto sprejemamo nekatere ukrepe na evropski ravni, vendar pa na to pride do paralize, ki škodi vsem pri izvajanju teh ukrepov. Zato vse pozivam k temu, da brez odlašanja zaključimo za obravnavo tega zakonodajnega akta in omogočimo tudi pravno podlago za Evropsko komisijo, zato da bomo lahko ta načrt prenesli tudi v prakso. Uspeh bo seveda odvisen tudi od izvajanja strukturnih reform, za kar so odgovorne države članice. Sicer mislim, da Junkerjev načrt ne bo tako učinkovit, kot bi lahko bil, če teh eh, strukturnih reform ne bomo izvedli. Številna mala in srednja velika podjetja imajo težave s financiranjem. Tam, kjer je zagotovljena rentabilnost, kjer so zagotovljeni dohodki, pa tudi podjetja najdejo tisti, ta sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje. V vsaki državi članice je torej treba izvesti reforme, tako da se zagotovi konkurenčnost podjetij. In eh, le pod temi pogoji bo naložbeni načrt dobro deloval. Potrebujemo konkurenčnost, zato da bomo spodbudili gospodarsko rast in spreobrnili ta trend, v katerem smo zdaj, brezposobnost. Najhvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Artui nadaljevali bomo srečanjem. Prosim, da se držite te časovne omejitve dveh minut, kar je določilo predsedstvo. Zdaj sledijo trije poslanci iz nacionalnih parlamentov, potem pa poslanec ali poslanka iz Evropskega parlamenta. To je prvi cikel, sledi drugi cikel, drugi krok, potem pa se bomo tu odzvali. Senator Guerreri iz Italije, naslednji izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z govorniki, če želimo zagnati uh, okrevanje evropskega območja, potem potrebujemo srednjeročne naložbe v gospodarstvo, v številne sektore, tako iz zasebnih kot tudi iz javnih verov. To je ključnega pomena. Na ta način bomo lahko zagnali rast na obeh straneh, tudi tako na strani popraševanja kot ponudbe kratkoročne in srednjeročne naložbe niso zgolj neka začasna rešitev, ampak so strateškega pomena za prihodnost evra in evrskega območja. Ob tem pa je treba upoštevati posebne pogoje, ki veljajo za nov naložbeni načrt, kot je bil predlagan. Omenil bi dva pogoja. Prvič. Projekti, ki bodo predlagani v okviru naložbenega črta, morajo biti dovolj veliki, da bodo imeli stimulativni uh, učinek. Slišali smo, da naj bi šlo tukaj za naložbe v višini 350 milijard evrov, ki smo jih nam, um, namenili tovrstnim projektom od začetka krize vsako leto. To je torej precej več, kot pa obsega Junkerjev načrt kjer gre za približno 105 milijard evrov letno. Po mojem mnenju moramo pripraviti finančno gledano zelo pameten sklad, ampak s tem je povezano tudi tveganje, da v trenutni obliki ta načrt ne bo deloval, ker ne bo dovolj velika gospodarska spodbuda. Strinjam se tudi, da je treba tehnično gledano stvari res natančno preverjati in tudi vse predlagane načrte oziroma ideje, um, projekte preučiti še pred izborom. Ampak pri tem moramo imeti strategijo, kako bomo načrt, načrt Junkerja združili z ostalimi naložbenimi načrti na ravni Evropske unije tehnični nadzor mora biti predpogoj in ne samo eden od ukrepov nadzora, ki se bodo izvajali v nizu. Če tega ne bo, potem bo okrevanje precej skromno. Tveganje potem obstaja. Hvala. Orua. Naslednja govorica je gospa Orua iz uh, francoskega parlamenta. Potem sledi gospod Čestrom iz Švedske, ampak gospod Roja naslednja. Zvolite. No, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se vam zahvaljujem, da ste organizirali to razpravo o evropskem novem delu, vendar pa mislim, da moramo najprej obnoviti zaupanje investitorjev, pa tudi zaupanje evropskih državljanov. To, kar je povedal gospod predsednik Šulc, je res glavne gospodarske dejavnosti, torej ljudje, ne smejo trpeti, zato moramo upoštevati tudi socialne razsežnosti, ki jih lahko zagotovimo s tem načrtom. Potrebujemo nove merile, nova merila kazalnikov blaginje, ki jih bomo uporabljali za te izračune. Revščina v Evropi je zelo zaskrbljujoča in socialna razsežnost gospodarstva je nekaj, kar moramo vse čas upoštevati. Zdi se, da bi se morali tukaj ponovno osredotočiti na to, da bi zagotovili minimalno integracijo v vsaki državi članici, nekakšno minimalno jamstvo v bistvenega pomena. Sicer Junkerjev naložbeni načrt prav gotovo ne bo zdravilo, s katerim bomo pozdravili vse tegobe Evropske unije. Zdaj pa še konkretno ta naložbeni načrt. Merila za izbor, zahvaljujem se gospodu komisarju, da je podal nekatere podrobnosti. Ne vnašajo dovolj jasnosti v to situacijo, zato da bi bili lahko prepričani glede pozitivnih učinkov. Evropski sklad za strateške naložbe, to je že v redu, vendar pa me zanima, kakšni bodo nadzorni ukrepi, kako bo zagotovljen demokratični nadzor. Gospod predsednik Junker je povedal, da naj bi se to izvajalo na ravni Evropske unije. V vsakem primeru potrebujemo demokratični nadzor. Uh, tako da bo parlament deloval še v bolj pomembni vlogi, vsekakor te zadeve niso jasne. Potem pa še sofinanciranje. V tem smislu še ni dovolj jasno, kaj bodo države članice lahko počele in katere določbe smo predvidevali za to, da bomo upoštevali tudi nekatere korektivne ukrepe, ki izhajajo iz pakta za stabilnost in rast. Če bi lahko osvetlili, to bi bilo zelo dobro. Čelstvem. Gospod Čelstrem je naslednji. Gospod Olive pa se naj pripravi. Gospod Čelstrem, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s tistimi govorniki, ki so omenjali inovatorje v Evropski uniji. Inovatorji so tisti, ki morajo ustvarjati nove ideje in potem tudi posledično nova delovna mesta treba je tudi poenostaviti pravila, ki veljajo za inovatorje in investitorje v EU. Zaenkrat je to zelo zapleteno početje. Treba je pač postaviti jasen okvir, v kateri, katero smer se lahko potem ideje tudi razvijajo. Obenem je treba prenoviti tudi davčni sistem, kajti številni inovatori so podvrženi predvsej visokim davščinam, s tem nekako oviramo dostop številnih podjetnikov na naš skupni trg. In to tudi pomeni, da je nastanek, razvoj novih podjetij in pa novih delovnih mest zelo otežen. Nova delovna mesta pa so ključna, bolj pomembna so kot pa ohranjene starih delovnih mest. Za vsa gospodarstva je nevarno, če skušamo z oziroma, subvencijami ohraniti stara delovna mesta. Treba gledati v prihodnost, treba je pogledati, katere strukturne reforme lahko izvedemo. Treba najti nove ugodnosti za podjetja v okviru naložbenega načrta. Menim, da se moramo bolj osredotočiti na to vrstne vprašanja in komisija ter Evropski parlament sta lahko na tem področju ključnega pomena za eh, razvoj. Hvala. Hvala. Gospa, gospod Oli je naslednji, gospa Guzek Čekošek pa se naj pripravi. Gospod Oli, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po številnih letih eh, zamud zdaj na pobudu gospoda Junkerja vidim, da gre za nov načrt, kjer naj bi šlo tudi za naložbe iz zasebnega sektorja. Ampak načrt je dokaj omejen, kajti kot omenjeno potrebujemo tudi naložbe iz zasebnega sektorja. Samo tako bomo lahko pomagali vsem gospodarstvom držav članic, ki so v težavah. Slišali smo, kakšni so ukrepi Evropske centralne banke, temeljno kvantitativno popuščanje, odkup državnih obveznic. Torej. To je en ukrep, ki bi lahko obrodil pozitivne rezultate, Morda pa bi lahko našli tudi kakšne druge rešitve, s katerimi bi spodbudili rast. Če se nekoliko povrnem na naložbeni načrt, želim si, da mi pojasnite nekatere podrobnosti. Kot vemo, je najpomembnejši del načrta sistem financiranja z uporabo javnih sredstev in zasebnih sredstev. Šlo bo za naložbe v velike infrastrukturne načrte, ki bodo imeli dodano vrednost za celotno evropsko gospodarstvo. Stimuliranje javnih in zasebnih naložb bo pomenilo tudi ustvarjanje novih delovnih mest za Evropsko unijo. Ključna vprašanja so povezana z izbiro projektov. Pri tem moramo previdni in projekte izbrati na podlagi načel, ki bodo imela pozitivne posledice za prihodnost. To je odvisno od naših naložb v sektor izobraževanja, raziskav in razvoja. Tako bomo lahko podprli veliko število manjših projektov, ki jih bodo izvajala manjša in srednje velika podjetja. Dejal bi tudi, da je treba storiti vse, da nobena država članica ne bo ostala izven načrt, naložbenega načrta. V idealnem primeru bi kombinacija vseh ukrepov dala pravi odgovor na vprašanje. Me, zanima me, ali imate kakšne predhodne izračune glede obsega e, naložb, ki bodo potrebne. Prav tako me zanima, kakšna je časovnica. Mislim, da sta to pomembni vprašanji in zato pričakujem tudi ustrezna odgovora, kajti želim si vedeti, kako bomo eh, prišli do rezultata. Hvala. Gospa Guzek Čekošek. Gospod Čekoj Niska, spane se pripravi. Gospa, izvolite. Podpredsedujoči, <clears throat> potem, ko je Slovenija dosegla določeno politično, pa tudi gospodarsko stabilnost, smo ugotovili, kako zelo pomembno je eh, investirati, kako zelo pomembno je učinkovito črpati evropska sredstva torej eh, krenili smo po poti gospodarske rasti in pa tudi po poti fiskalne konsolidacije zato seveda republika slovenija še kako podpira naložbeni načrt eh, za evropo predvsem pa v smeri kot je bilo že rečeno da je potrebno pogledati strategijo evrope kam želimo iti z vsemi ukrepi in z vsemi strukturnimi reformami zato vidimo ključno prednost ravno v tem da nekako združimo vse te zadeve v smeri kamor želimo iti. zdaj prednost tega načrta je tudi v tem da ne gre izključno za finančna sredstva temveč tudi opredeljuje pripravo nabora torej tehnične in finančne nasvete majhne ovire vidimo v tem da pri tako imenovanih eh, svetovalnih središčih ne vemo točno kakšna je struktura kakšno je delovanje in financiranje ker podobne strukture že obstajajo apeliramo da se te zadeve ne bi ponavljale in da v primeru vzpostavitve novega svetovalnega vozlišča eh, damo večji poudarek tudi vlogi nacionalnih eh, razvojnih bank in pa vsem tistim stvarem ki že obstajajo na tem področju še posebej bi poudarila da naj kriteriji za izbiro projektov ne bodo postavljeni na način ki bi onemogočili upravičenost ali izvedbo v malih državah članicah prav tako tudi da ne bi onemogočili pri tistih državah kjer trgi inovativnih finančnih instrumentov mogoče niso še tako zelo razviti. Ehm, podpiramo pa predvsem to da gre za komplementarna sredstva že obstoječim kohezijskim sredstvom mogoče pa bi apelirali na to da se nacionalni prispevki ki se že ne štejejo v dolg države da bi razmislili o tem da bi bil multiplikativen učinek predloga še večji eh, če bi sem štelo tudi nacionalno ja. sofinanciranje. Naslednji na vrst gospod Izlit, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Iz naših šolskih časov se spomnimo, kakšni so zakoni na področju energije. To smo se učili pri fiziki. In ti zakoni veljajo tudi v realnem svetu, ko gre za gospodarstvo, za finance. Energija je nekaj, kar ne more izginiti, kar obstaja in enako velja tudi v finančnem svetu. Sredstva so in treba jih izkoristiti. Ampak čemu smo priča zdaj, v današnjem svetu? Najbogatejši kupičijo bogatstvo in vedno več ga imajo, revni pa, ga, pa imajo vedno manj denarja. Kako v ta kontekst sodi Junkerjev načrt? Slišali smo, da bi morali strani EIB dobiti 5 milijard evrov. 16 milijard bi jih dobili iz evropskega proračuna, s tem pa bi potem pritegnili tudi dodatnih 300 milijard evrov iz zasebnih sredstev. Biti moramo predvsem ambiciozni in slediti naslednjim ciljem vemo, kakšne so omejitve evropskega proračuna in vemo, kaj je zapisano v strategiji Evropa 2020, v programu Obzorje, v CEF. Naslednji korak je, eh, so ciljani izdatki. Ne zato, ker bi en odstotek bogatih pričakoval da bomo ta sredstva namenili njim, ampak zato, ker gre za 99% revnih, ki potrebujejo sredstva. Zanima me, kako boste ta denar porazdelili. Hvala. Hvala. Gospa Keller, naslednja. Gospod Schaffhauser pa se lahko pripravi. Potem pa bomo uh, podali odgovore in šli na naslednji krok. Gospa Keller. Eh, Fabien Keller, du, du... Spoštovani gospodje predsedniki, lepo pozdravljam tudi predstavnike Pariškega senata. No, sama prihajam iz eh, Štrasbura, sedeža Evropskega parlamenta in me veseli, da sem z vami v tem skromnem ciklu. Vsi toplo pozdravljamo Junkerjev naložbeni načrt, ki je usmerjen v ponovni zagona zasebnih in javnih naložb. Številni kolegi in kolegice so govorili o tem, kako gre to v dobro smer, kako to spodbuja ustvarjanje delovnih mest in k temu bi želela dodati tudi to, da se s tem ustvarja novo upanje za mlade evropejce. Vendar pa še vedno moramo razčistiti določene točke. Ali je gospodarska rast res dosegla to stopnjo, o kateri govorimo o tem ne vemo. Ta multiplikator 1 proti 15, tudi to je treba nekako preučiti črno na belem. Nekaj je seveda, da omogočamo sklada za banke po eni strani, drugo pa je, da izvajamo projekte za uporabo tega multiplikatorja. Potem pa še drugo vprašanje, to je vezano na prispevke držav članic. Ne vem, kako naj bi zagotovili sofinanciranje, vendar pa so ti prispevki zastavljeni tako, da naj bi bili izključeni iz deficitnega izračuna. Kako bo to delovalo? Pa še tretje vprašanje. Kaj bo s tistimi projekti, ki bodo dovolj inovativni, vendar pa bodo slabo prispevali k raziskavam, naprimer. ali bomo razmišljali o raziskovalni dejavnosti kot o tistem bistvenem vidiku inovacij. Potem pa še tretje vprašanje, kako bomo izbirali te projekte, kakšno ulogo bodo tukaj imele države članice in kakšno vlogo bo tukaj odigral Evropski sklad za strateške naložbe. Kot je povedala kolegica Ferreira, imam tudi vprašanje, kako naj bi bilo z oceno tveganja, še posebej v tistih državah članicah, ki so bile najbolj prizadete zaradi gospodarske krize. Tam gre za večje tveganje, vendar prav tako potrebuje večje naložbe. Hvala. Hauser and, uh, Gospod Schaffhauser je naslednji, potem pa gremo na odgovore. Uh. No, še drugi prebivalec Strasbura se zdaj oglašam. Kljub samo, žal mislim, da ta naložbeni načrt ne bo deloval. Razlogi za to so številni. Če smo se želeli rešiti te recesije in pa krize evroobmočja, smo najprej potrebovali strukturne reforme v deficitnih državah članicah. In vprašanje naložbo v te strukturno šibke države članice je bistvenega pomena. Sicer se bomo znova našli v recesiji, v situaciji brezposelnosti in pa razpadu evroobmoča. Če želimo ulagati v strukturno šibke države članice, pa potrebujemo tudi ustrezne projekte. Te projekte treba pripraviti, vse skupaj je treba izgraditi na osnovi zelenega gospodarstva, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva, ki ne bodo odražila le določenih stopen v smislu multiplikatorja, ampak mora odražati, kako bo z ustvarjanjem dobička ne v namen reševanja bank, ki so zato odgovorne za to krizo, ampak kako bomo ulagali v dejansko donosne projekte. To politiko smo pripravljali s pomočjo Montija, nekaterih drugih, s francosko centralno banko, no in teh predlogov niste upoštevali. Res je to velika škoda, saj ne razumem, kako naj bi ustvarili to gospodarsko rast, če ne boste vlagali v tiste države članice, ki so najbolj strukturno deficitno prizadete, s tem, da se pripravljajo nekateri projekti, zato da se podpre razvoj zelenega gospodarstva. Težava ni težava, ki je bila povezana s pomankanjem zaupanja ali pa slabo zakonodajo. Gre za težavo, ki je vezana na pomankljive naložbe v deficitne države članice. Sami niste našli rešitve na to problematiko in to je glavna težava. Da. Najlepša hvala. Sledi odgovori. Začeli pa bomo z gospodom Montajerem, ki mora kmalo oditi. Potem sledi gospod Moskovici, potem pa še gospod Tartuji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej, kar zadeva obseg. Indikativno vam to povedal. Skupaj s komisijo ste nas spraševali o potencijalu in dobili smo ta famozni seznam projektov, ki obsega 1,3 milijarde evrov. Naši strokovnjaki so si seznam ogledali in skušali ugotoviti, kaj bi lahko potencialno uresničili v naslednjih petih letih. Dejali so, da gre tukaj za približno 500 milijard evrov. Se pravi, 315 milijard evrov ni toliko manj od dejanskega zneska, ki ga dobimo držav članic. Prvič. Evropska investicijska banka bo svoje uh, običajno delo še vedno nadaljevala. Tukaj gre za dodatno delo v okviru Junckerjevega načrta. Javne naložbe so še vedno glavni vir ekonomske dejavnosti v Evropi v prihodnosti. To mora biti naše izhodišče in ob ene moramo izkoristiti naše izkušnje. Drugič, prosim vas, da jasno razlikujete med vprašanjem, kateri sektori so upravičeni, ali gre za transport, energijo, energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, socialno infrastrukturo in podobne stvari, in pa po drugi strani, kaj je izbor projektov, katere projekte izbiramo. Ustreznost projektov in izbira projektov sta dve različni zadevi. Zasebni investitorji bodo pristali na sodelovanje samo, če bo šlo za ustrezno izbiro strani profesionalcev. To pa je v domeni Evropske investicijske banke. Projekti morajo biti tehnično zdravi, ustrezni. In to je ta razlika, ki je zame ključnega pomena. Tretjič, imamo tri stebre tri stebre moramo upoštevati. Prvič, okno za MSP-je, ki zajema vse od zagona do tveganega kapitala, do mikrofinanciranja, vse do financiranja inovacije prek MFF-a in do sodelovanja z večjimi strukturami kot je EIB. Potem imamo drugi steber, kjer imamo same inovacije. Tu se lahko spustimo v više, eh, oziroma večje tveganje, ker imamo ustrezna jamstva in k sodelovanju pritegnemo tudi zasebne investicije. Ko gre pa za infrastrukturo, ne gre zgolj za klasične povezave, gre tudi za IKT, gre za socialno infrastrukturo. No, tretji steber pa je v bistvu ta svetovalna komponenta. Tu imamo obstoječe svetovalne storitve, kot so famozni Jaspers. Skupaj s komisijo pa smo pripravljeni tudi razširiti in povečati obseg in pa kapaciteto tega eh, podjema, kajti vidimo, da obstaja zato povpraševanje in potreba iz številnih držav članic. Glede faktorja multiplikativnosti gre za domnevo, ki je precej konzervativna in temeljina naših izkušnjah. O tem smo seveda pripravljeni razpravljati tudi bolj podrobno, ampak to je odvisno od naslednjih stvari. In tu želim biti jasen. Gre o za kakovost zakonodaje, ki je ključnega pomena za Evropsko investicijsko banko. Po drugi strani pa gre tudi za kakovost projektov, ki se predlagajo. Če so projekti kakovostni, dobimo tudi zasebne naložbe. To so ključni elementi, ki jih vidimo, ko gre za multiplikacijo. Regionalna prisotnost Evropske investicijske banke. Če dovolite, da to pojasnim. Katere so države, kjer je naša banka najbolj dejavna? Španija, Italija, Francija, Poljska in pa Nemčija. Vidite, da smo torej dejavni v državah, ki ste jih omenili. Dejavni smo v teh državah, pa tudi v državah, kjer se izvaja program reform. Pa še zadnji komentar zelo dobro je, da vse te stvari postavimo v širši okvir, da vidimo celotno sliko. Vse vsem, da govorite, da je to zgolj del celotne strategije, to je dobro. Pobuda za kapitalske trge je ključni del tako pomembne, tako obsežne strategije, kajti če želimo pritegniti kapitalske trge, oziroma ko k sodelovanju pritegnemo kapitalske trge, jih pritegnemo tudi k Junkerjevi pobudi. Dragi kolegi iz nacionalnih parlamentov, iz Evropskega parlamenta, Evropska investicijska banka si želi sodelovati, ampak želimo si tudi, da ustvarite dobro zakonodajo, ki bo veljala za izvajanje Junkerjeve pobude in pa ustvarjanje zaupanja, tako na zasebni, kot tudi na javni strani, da lahko najprej izberemo projekte in jih potem tudi izvajamo. To potrebujemo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Molterer. Dragi Wilhelm. Zdaj pa je na vrsti gospod Pierre Moscovici, izvolite. Vice-president de, de la banque, monsieur Molterer. Eh, gospod Molterer je že odgovoril glede bistvenih vidikov teh vprašanj, ki ste nam jih zastavili. Naj povzamem na naslednji način. Ali ne tvegamo tega, da bo naložb premalo? O tem seveda govorimo, tukaj se porajajo nekateri dvomi glede naložbenega načrta. Že po opredelitvi vse, kar je novo, kar je drzno, je nekaj, kar lahko vodi k takim vprašanjem. Za opredelitvijo naložbenega načrta skupaj z Evropsko investicijsko banko pa mislim, da smo upoštevali tudi aktualno situacijo finančnega sektorja v Evropski uniji in državah članicah. In prepričan sem, to bom dokazali tudi z predpisi in določbami, da je to realistični načrt. Dvoje bi želel povedati. Prvič. Res je to, kar se povedali o multiplikatorju, vendar pa imamo na voljo mehanizem, ki bo dober za vse države članice. In mislim, da smo s tem upoštevali tudi želje Evropskega parlamenta, kot tudi nacionalnih parlamentov. Pripričan sem tudi, da so potrebe veliko večje kot teh 350 milijard, ki smo jih omenjali. Vendar pa gre jim tukaj le za neko krajše obdobje, za katero je predvideno izvajanje tega sklada. Neko operativno obdobje. Upam, da bomo lahko presegli ta znesek v prihodnjem obdobju, torej ne le v naslednjih dveh letih in še enem semestru ta načrt bomo, če bo možno, še podaljšali. Še dodatnih 100 milijard evrov bi lahko dobili v naslednjem desetletju. In ta naložbeni načrt bo prav gotovo le osnova te finančne injekcije. To lahko povem. Potem pa še Izbirni postopek ta bo transparenten, zato bo poskrbela posebna skupina Task Force in izbirali bomo tiste najbolj vzdržne projekte. In prvo, za kar bomo morali poskrbeti, bo to, da bomo zagotovili, da bomo dobili še dodatna investicijska sredstva za tiste sektori, ki smo jih eh, navedli. Obenem pa bomo določili še nekaj dodatnih podrobnosti. Govorili bomo tudi o podrobnosti glede izvajanja načrta. črta obenem pa bomo morali upoštevati tudi tiste države članice, ki so v bolj hudih razmerah. Prožnost, kot je opredelila Evropska komisija, velja za tiste države članice, ki so bolj v preventivnem sklopu, kot pa v korektivnem sklopu. Če bomo imeli splošno klauzulo za investicije, zaradi katere bo prišlo do ločevanja vseh naložb znotraj pakta za stabilnosti in rast, to mislim, da ne bo dobro. Tako tukaj ne bomo imeli več tistih spodbud za reforme, ki so bistvenega pomena. Upoštevati moramo nekatere prioritete za tiste države članice, ki sodijo v ta popravni razdelek pakta, da izboljšajo situacijo, izvedejo strukturne reforme. To je bistvenega pomena. Obenem pa vam lahko zatrdim, da bomo še naprej spodbojali modernizacijo v tistih državah članicah, ki so še v krizi za uporabo strukturnih reform. Tudi tukaj moramo razvijati tiste projekte, ki bodo vzdržni. Absurdno bi bilo, da bi sklad najprej uporabljali za tiste države članice, ki so v dobrem stanju, na to pa bi popolnoma ignorirali tiste države članice, ki so v večjih težavah. strokovnjaki, ki prav gotovo niso politiki, ne razmišljajo na ta način. Potem pa še učinek na delovna mesta, ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi, kar ne bi spodbudilo tudi gospodarsko rast. Že potekajo določene ocene, določene študije učinkov in tvegan in rezultati so predvsej optimistični. Moramo biti seveda še pozljivi glede tega, vendar Evropska komisija ugotavlja, da smo ugotavljali tudi, učinek tega načrta skladno z nacionalnimi brutodomačimi proizvodi. Ne moramo živeti v Evropski uniji, kjer bi imeli enostotno gospodarsko rast pri taki brezposelnosti in pri takih vrzelih razlikah. Če se bo ta situacija nadaljevala, potem ne bomo imeli skupne prihodnosti. Kaj so naložbe? Naložbe so stava za prihodnost. In eh, zato bomo poskrbeli, tako kot bomo imeli za to ustrezne sredstva. Merci, monsieur le président. Še gospod Artui, najlepša hvala, gospod predsednik. Na Evropskem parlamentu smo v fazi preučevanja, preiskav, preučujemo zakonodajni akte, ki naj bi postali pravna podlaga za izvedbo Junkrevega načrta. Današnja razprava je seveda zelo koristna, zato da lahko prisluhnemo tudi vašim pomislekom, vašim skrbem in brez dvoma bomo upoštevali vse to, kar ste povedali. Želel bi podariti, kakšen je pomen jamstvo v tem skladu. To je Evropski parlament že izglasoval in ta jamstva potrebujejo tudi podporo v smislu določenih posojil na evropski ravni za strateški razvoj. Ta posojila naj bi torej omogočili za nekatere programe, ki so integralni del večletnega finančnega okvira za leto 2014-2020. in na osnovi multiplikatorja naj bi prišli do tega zneska 150 milijard, torej na osnovi 15 proti 1. Ta jamstva naj bi okrepila zaupanja vlagateljev zaupanje vlagateljev in obenem bodo jamstva poskrbela tudi za to, da bo do sredstva iz sklada na voljo. Evropska komisija mora razsojati tudi o neplačenih računih, ki so se nabirali nekaj let. Poronati treba neplačene račune in gospe Keller, naj se tukaj eh, navežem na vprašanje povezano z raziskavo. Nekateri raziskovalni inštituti niso v nobeni nevarnosti pri izvajanju strateških ukrepov bomo morali re. skrbno razmisliti o tem, da ne bomo ogrozili nekaterih laboratorijev in raziskovalnih centrov. Pogovarjali smo se tudi z relevantnim evropskim komisarjem za te zadeve in eh, jasno je, da je to bistvenega pomena. Teritorijalna solidarnost je prav tako bistvenega pomena. Kohezijski skladi naj bi omogočili tistim državam članicam, ki potrebujejo specifično infrastrukturo, da najdejo ustrezne ukrepe za to, da na osnovi Junkerjevega naložbenega načrta dopolnijo svoje sredstva ter poskrbijo za ustrezno konkurenčnost, tako da boste gospodarska rast in pa ustvarjanje novih delovnih mest skladna z pričakovanimi cilji. Uh, gospod Donnelly iz Irske, potem pa gospod Vilisinet iz Belgije. Gospod Donnelly, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes in včeraj smo veliko govorili o rasti in novih delovnih mestih. Danes in včeraj govorimo in smo govorili predvsem o Evropskem strateškem naložbenem skladu in o kvantitativnem sproščanju. ECB bo dala poceni denar na voljo vlagateljem iz zasebnega sektorja in EIB bo prevzela tveganje za vlaganje tega denarja. To bi lahko povzročilo rast BDP-ja in oblikovanje delovnih mest na kratki rok. Vendar to bo tudi večalo neenakost. Kvantitativno sproščanje bo povzročilo naraščanje vrednosti uh, posameznih sredstev, zaradi tega bodo obogateli bogatejši. EIB pa bo poskrbela za večje dobičke, ti večji dobički bodo seveda večji samo za lastnike velikih podjetij projekti pa bodo izvedeni tam, kjer zasebni sektor meni, da sami ne bi vlagali. Šlo bo za dobičke na naložbene projekte, kjer bodo ljudje sami prevzeli tveganje za to. Ti projekti niso sami po sebi gospodarsko sposobni preživetja. Imamo vprašanje za vas. Ali obstaja kak način, da bi ti dve urodi uporabili za oblikovanje delovnih mest kratkoročno in dolgoročno? da bi pospešili gospodarsko rast in da bi poskrbeli, da bodo prednosti teh orodij čutili ne samo najbogatejši, ampak dejansko vsi. Ena mora biti na rešitev in o tem bi lahko govoril Evropski parlament, je, da bi govorili o morebitni obdavčitvi dohodka, na dejavnosti, ki izhajajo iz teh dveh orodij, torej EIB in Evropskega sklada za strateške naložbe. Zato mislim, da bi lahko razmislili o tem, potem bi ta denar dejansko lahko vlagali v strukturne naložbe in tako naprej. Predsedujoči prekinja. Next, um... Hvala, gospod Girkinent. Pripravi pa se naj gospod Vestlund. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Toplo pozdravljamo na ložbeni načrt. Se pa sprašujemo seveda, zakaj nismo vencem, da vlaga v okviru šestorčka. Pridružujem se pripombam eh, kolegov in kolegic glede zneskov, glede učinka multiplikatorja, glede nadomeščanja z drugimi projekti. Moje glavno vprašanje pa je vezano na usmeritve. Usmeritve tega naložbenega načrta. Gospod Moskoviči ni bil preveč eh, ekspliciten glede tega, govoril je sicer o energetski učinkovitosti, o recikliranju, o določenih sektorjih. Zdi se, da imamo v teh ciljnih ukrepih nekako nametano mešanico vsega, zato moramo biti nekoliko bolj specifični glede meril izbora projektov. Na začetku tega izbora je treba biti že dovolj jasni, ne potem naknadno. Prav tako se nam zdi, da je bistvenega pomena okoljsko vprašanje, še posebej v kontekstu pariške konference, v kontekstu energetskih izzivov, s katerimi se soočamo, ki so tudi evropski izziv. Tako bi morali te cilje nekako izpiliti, bolj specifično določiti. Nekateri pravijo, da je Junckerjev plan evropski New Deal, obenem pa povdarjajo, da v Rooseveltovem no, New Dealu niso bile vključene le naložbe, ampak tudi določena finančna zakonodaja, kot še naprimer za bančno unijo in pa tudi za ukrepe vizene na socialno kohezijo. Ne moramo imeti naložbenega črta, brez da bi upoštevali te razsežnosti, torej finančno zakonodajo, to, da je treba reformirati tudi finanč, finančne bančne sisteme, obenem pa vse skupaj povezati tudi z socialno kohezijo. Brez te ne bomo pridobili zaupanja potrošnikov in gospodarstvo tako ne bo delovalo.

pregledovanja in preučevanja. Parlament mora podati svoje soglasje. Trenutno smo previdno optimistični. Ne rečem, da ni nobenih vprašanj v zvezi s tem načrtom, seveda so in ta vprašanja moramo obravnavati. Naprimer, financiranje projekta nič še nismo slišali o proračunskih omejitvah. Nekdo bo vendarle moral plačati za to in zdi se, da o tem ne govori nihče. To me skrbi, kaj ti Evropski parlament vedno pravi, da nekdo mora plačati, ampak Evropski parlament ne mora plačati. Evropski parlament vendarle nima denarja. Seveda pa lahko proračunska sredstva prerasporejamo. V zvezi s tem se moramo res vprašati naslednje. Ali boste prisluhnili nacionalnim parlamentom ali pa boste poslušali samo Evropski parlament? Ali boste dejansko prisluhnili nacionalnim parlamentom? Ne gre samo za vprašanje formalnega upoštevanja nacionalnih parlamentov. Ne, dejansko nas morate poslušati. Poslušati morate naša mnenja. Evropska unija ni federalna država, gre za sodelovanje 28-terice. To morate spoštovati. Hvala. Hvala, gospod Veslund. Gospod Galazenski iz Polske je naslednji in gospod Junis iz Francije naj se pripravi. Podničoncu, chciałem się odnieść do pewnej idei, która była. Najlepsza. Hvala. Mislim, da je na del teh vprašanj že odgovoril gospod Artui. Moramo razlikovati med dvema kategorijama držav članic v Evropski uniji, tiste, ki so sprejeli evro in tiste, ki ne. Uh, Tiste države članice, ki imajo skupno valuto, bi morali imeti neke vrste enotno upravljanje. No, mi imamo določeno institucijo upravljanja v Evropski uniji, to je Evropska komisija. Potem pa me zanima, ali naj bi imeli tudi določene ločene pristojnosti za evroobmoče, naj bi to veljalo potem tudi za druge države članice. Potem bi morali imeti tudi ruski parlament, ki bi se ukvarjal le z državami članicami, ki uporabljajo skupno valuto. Izven evroobmočja so nekatera zelo pomembna gospodarstva, kot naprimer Finsko. In eh, mislim, da ni dobro, da bi Evropsko unijo na ta način delili, zato trdno verjamemo v to, da bi se morali usmerjati na poti k istemu cilju če naj bi imeli skupno unijo, potem moramo upoštevati tudi to, za kar si prizadeva trenutno vsa populistična gibanja. Okay. Hvala lepa, gospod Karazenski. Naslednji je gospod Jung, na to pa gospod Safro z Portugalske. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede prvega dela te razprave, ki je bil zelo zanimiv, naj povem, naslednje. No, pri Junkerjevem naložbenem načrtu se soočamo z določenim paradoksom. Vrčevalni načrti, ki smo jih izvajali, vsaj mi v Franciji, so privedli do upočasnevanja investicij javnih naložbe in še posebej tudi naložbe v nekatere lokalne skupnosti. Zdaj se zdi, da bomo nekoliko spremenili to usmeritev. Dejali ste, da bi se želeli prispevke držav članic v Evropski investicijski sklad k tem znesku 350 milijard evrov. To je dobra zamisel. Vendar pa se sprašujem, kje naj bi našli ta denar. Ne moramo si ga sposoditi od Evropske centralne banke, to bi bilo popolnoma paradoksalno. Zanima me torej, kako ste si zamislili ta mehanizem, kako naj bi države članice prispevale v ta sklad? Kako naj bi se torej države članice odzvale, na osnovi katerih finančnih sredstev, ali ste si zamislili tudi, v kakšnem obsegu vojnic naj bi prispevale posamezne države članice? Prav tako bi želel povedati, da se popolnoma strinjam stališči predsednika odbora za proračun, gospoda Žonartuje, da bi potrebovali močno upravljanje na ravni Evropske unije, da bi bil za to dogovoren en minister oziroma predstavnik in pa da bi morali imeti tudi nekakšno Evropsko finančno ministrstvo. Trenutno smo pa daleč od tega. Zbrali smo se za razpravo o 13. členu, to je tudi na današnjem dnevnem redu. Se pa sprašujem, kako bomo zagotovili napredek pri upravnavi 13. člena. Včeraj smo slišali tudi predloge gospoda Saraza nemške delegacije, ki je predlagal 3-4 priporočila za to, da bi napredovali pri tem doseju. Mislim, da bi se morali o tem pogovoriti, izmenjati stališče in na osnovi tega oblikovati tudi skupno vizijo glede tega, kako bomo postopali v prihodnje. Eh, merci beaucoup, monsieur Young. Uh, next speaker. Naslednji je gospod Safra z Portugalske. Pripravi pa se naj Gabriela Krecu iz Romunije. Gospod Sa, izvolite. Eh, sr. Prezident, sr. Deputados dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu spoštovani poslanci in poslanke, poslanci nacionalnih parlamentov, pa tudi Evropskega parlamenta. Nizka stopnja naložb ni omogočila trajnostnega gospodarskega okrevanja. Ko govorimo o gospodarskem okrevanju in rastu, moramo spomniti predhodne pogoje za to, da to lahko dosežemo. Na Portugalskem smo izvajali vrčevalno politiko, ki nam je narekovala trojka, vendar pa je tudi zaradi tega prišlo do sesutja naložbe na najnižjo stopnjo v več kot 25 letih. Več kot milijarda evrov škode je bilo to v leta 2014 in to predstavlja več kot dvakrat več, kot je bilo zatoljeno v smislu sredstev iz zasebnega sektorja. Potem pa še proračunska konsolidacija. Ta vezana je tudi na politiko vrčevanja. Javne in zasebne investicije so padle na najnižjo stopnjo v zadnjih letih. Gospodarsko okrevanje je torej popolnoma zaustavljeno in tukaj ni nobenega upanja, da bi se stvari izboljšale. Kljub temu, da je program Trojke začel delovati leta 2014, mora Portugalska, kljub temu, da je bilo to že zaključeno, še nadaljevati s temi vrčevalnimi ukrepi na osnovi te zakonodaje. Zajkrat se srečujemo z največjimi ovirami za gospodarsko rast in pa tudi za stvaranje novih delovnih mest. Nemogoče je dosegati te cilje. V Portugalski se soočamo z gospodarsko stagnacijo, z visoko stopnjo brezposelnosti in pa z revščino. In ravno zaradi tega, spoštovani se moramo ponovno pogajati glede tega in tudi razvijati program pomoči za tiste države članice, ki so bile najbolj prizadete zaradi tega pakta. Ustvariti moramo konkretno Evropsko monetarno unijo in tudi poskrbeti za gospodarsko rast. Thank you very much. Hvala lepa. Sledi Gabriela Krecu gospa Nepenjos pa naj se pripravi. Hvala lepa, prijatelji, organizator in eh, glavni govorniki so nam povedali, da imamo dobro dozo črnega humorja in nepričakovano odkritost. Odkritost, da so nam ljudje večkrat povedali, da živimo v tržnem okolju in v gospodarstvu. Tukaj smo poslanci, ki predstavljamo evropske državljane. Državljani menijo, da živijo v družbi, kjer so stanovanja, izobraževanje, zdravstvo, infrastruktura, vse to primerne teme, o katerih bi lahko govorili in odločali. Tržna družba je že nekaj strašljivega. Življenje v trgu ali v gospodarstvu, v gospodarskem okolju je nerazumljivo za nje. In tudi za nas je to absurdno. Črni humor pa je naslednji. Govorimo o evropskem New Dealu. Prijatelji, ko je predstavil svoj program, je Roosevelt povedal naslednje. Moški in ženske so v politični filozofiji vlade pozabili na realnost, zato se ozirajo na nas, zato da bomo bolj pošteno porazdelili nacionalno bogatstvo. Zato sam sedaj predstavljam ta New Deal za američane. Konec citata. Marx je nekoč zapisal, da se zgodovina ponavlja. Prvič je tragedija, potem pa farsa. Bojim se, da je imel prav, pozabili smo, da se zavezujemo temu, da bomo imeli New Deal za evropske trge. Is, uh... Hvala, gospa Nepenjus. Sledi pripravi pa se naj gospod Markov iz Nemčije. Op zich zijn wij positief over de. Gospod predsedujoči, dejansko podpiramo zamisel naložbenega, naložbenega sklada kot takšnega. Ampak na nizozemskem smo kritični in eh, dejstvo je, da ne smemo obravnavati obstoječih projektov. Mislim, da bi morali preučiti možnosti za inovativne projekte, ki bi bili nekaj novega, nekaj drugačnega. Tako se pojavimo na področju inovacij in raziskav. Dobro, imate svojih 315 milijard evrov. To je več denarja, kot sem ga jaz kadarkoli videla v življenju. Vprašanje pa je seveda, odkot bo ta denar prišel in kako bi to organizirali pri branju dokumentov se pojavi pomankanje jasnosti. Mislim, da ne gre za to, da bi se vrteli v krogu. Ne, projekti morajo biti pod ustreznim nadzorom in seveda ostati moramo kritično objektivni tukaj. Smo za, ampak biti moramo previdni, kako sem dejala, zato ker gre za zelo velike količine denarja. Želimo si izvajati naložbe v raziskave. To bo prineslo delovna mesta. V Evropi smo že izvedli reforme, imeli smo dogovore o proračunskih primankljajih in kot eh, predstavnica nizozemske delegacije lahko rečem, da vse zgleda fantastično na papirju. Prihajam z nizozemske, zato pravim naslednje. Potrebujemo nadzor in uh, Zaenkrat smo imeli dogovore na drugih področjih, poskrbeti pa moramo, da se bomo držali pravil, ki jih že imamo. Najlepša hvala. Hvala. Sledi gospod Helmut Markov iz Nemčije, pripravi pa se naj gospod Kimosas iz Finske. Izvolite. Ja, rečim dank. Hvala lepa. Gospod komisar naložbe javnih proračunov so mnogo nižje. Razlogi so različni. Komisija pa sedaj meni, da bo naložbe z zasednimi naložbami lahko nadomestila. Če neko gospodarsko podjetje pričakuje, da bi lahko imelo dobiček, bi to že storilo danes, ali ni tako? To pomeni, da morajo biti projekti takšni, da bo mogoče dobičke prenesti tudi na zasebna podjetja, zato da bodo imela dobiček, drugače ne bodo sodelovala. In še drugo vprašanje. Šest gospodarskih entitet naj bi predstavljalo to gospodarsko vejo. In eh, po ekonomskem znanju se potem odloča in ugotavlja, kaj bomo storili. Države članice najbolje poznajo svoje gospodarsko okolje in tam, kjer je gospodarsko znanje više, bodo naložbe više kot v državah, kjer tega gospodarskega znanja ni. Ali ni tako? In še tretje vprašanje, zakaj naj bi država članica sama uplačevala v ta sklad če nima pravice so odločanja, zakaj se ta denar porablja. Zato, ker naj bi se odločilo samo po gospodarskih kriterijih. Hvala. Hvala. Sledi pa gospod Kimo Sasi iz Finske, pripravi se naj gospod Anderson iz Švedske. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se, da potrebujemo naložbe v Evropi. To drži. Vendar naložbe morajo vedno biti produktivne, zato pa potrebujemo seveda povpraševanje na trgu, prav tako pa moramo biti konkurenčni globalno. Vprašati se moramo, ali potrebujemo še kakšna dodatna sredstva, dodatne spodbude, kot je Junkerjev načrt. In tukaj imam svoje dvome. Obrestne mere so zelo nizke, na finskem nič celih 5 odstotkov, obresti torej niso problematične, kvantitativno sproščanje ECB-ja pa bo na trg dalo še več denarja. Ti ukrepi bi lahko bili dovolj in uh, mislim, da moramo storiti vse za to, da izboljšamo naložbe in uh, zaposlovanje. Bojim pa se, da bomo naredili nov mehur, ki bo počel in to bo vodilo v še večje težave. Opozarjamo tudi na naslednje. Imamo več različnih nasprotujočih si pravil in političnih ciljev v Evropi. Samo nekaj primerov. Naprimer, mala in srednja podjetja. Razpoložljivost posojil je relativno dobra za podjetja, problem pa je cena. Zakaj je danes cena tako visoka za najmanjša podjetja? To so bančna pravila. To je dvignilo cene za mala podjetja. Na eni strani naredimo nekaj, torej dvignimo cene, po drugi strani pa poskušamo storiti nekaj popolnoma, popolnoma nasprotnega. Vedeti moramo, da smo to storili zato, ker Evropska unija in nacionalne države ne želijo prevzeti tveganja. Tveganje morajo prevzeti banke. Pakt za stabilnost in rast zahteva, da je 60 odstotkov najvišji javni dolg. Vi pa sedaj spet spodbujate posojila, tudi to je nasprotje. Mislim, da je svežen v redu, ampak potrebujemo zaupanje v gospodarstvo. Ne smemo se spustiti v paniko, kmalo nas čaka reševanje grškega problema. Mislim, da morajo biti pravila čim bolj jasna, tako bi lahko najbolje zagotovili rast na tem področju. Hvala. Much, And, uh, next... Hvala. Gospod Anderson, izvolite. Tak, so mi, Ja, trots en... Hvala lepa. Ne glede na to, da imamo obsežno monetarno politiko, so naložbe nizke. Zato je pobuda komisije dobrodošla. Simbolna vrednost je visoka in to potrebujemo. Mislim, da moramo zagotoviti zaupanje v prihodnost v Evropi. Več vas je omenilo zasebne naložbe in eh, vlogo podjetnikov za to, da bi gospodarstvo spet zaživelo. Omenjali ste tudi, da se moramo izogibati birokraciji. naložbe v javni sektor so odvisne od tega, kakšen dobiček si ljudje obetajo. Zato je zelo pomembno, da še naprej krepimo skupni trg. Skrbi me vedno večji protekcionizem. Poslovne priložnosti se bodo oblikovale z trgovino, z odpiranjem, z tujimi naložbami in tako naprej. To so pogoji za porazdelitev bogatstva in to koristi vsem. Parlamentu, komisiji in nacionalnim parlamentom želim povedati, da je zelo pomembno, da ne dovolimo, da se začne protekcionizem. Tu je naložbe so zelo pomembne hvala. Gospod Anderson je bil zadnji na seznamu govornikov. Sedaj pa dajem besedo kolegom, ki so govorili na začetku. Najprej gospod Moskoviči, zato da bo podal svoje odgovore, potem pa gospod Artui, da sklene razpravo. Gospod Moskovici, izvolite. Euh, hvala lepa smo pri zaključku razprav. Mislim, da je jasno, koliko je zanimanja za to v nacionalnih parlamentih in na Evropskem parlamentu. Govorim o naložbenem načrtu. To kaže tudi, da so vaše vprašanja zelo zanimiva in tudi legitimna. Ta načrt smo si želeli. Oblikovali smo ga, oblikovali smo ga zelo hitro, verjamemo van in stojimo za njim. Po drugi strani pa seveda vemo, da, ne, da nas vi ne boste sodili po naših prizadevanjih, ampak po rezultatih. Zato so vsa vprašanja, ki ste jih postavili tukaj, tako relevantna. Naj samo omenim nekaj vprašanj, preden sklenemo razpravo. Ko govorimo o ciljih, to ni sedaj prvič pa vredno tudi ne zadnjič. Za nas je zelo pomembno, da ne bomo financirali projektov kar poprek ali tistih projektov, ki bi jih tako ali tako financirali. Želimo vlagati tam, kjer bo učinek na gospodarstvo največji. Obnovljivi viri energije, izobraževanje, promet, infrastruktura in tako naprej. Vemo, da imajo države članice različne potrebe na teh področjih in poskusili se bomo odzvati na te potrebe. Seveda pa je treba upoštevati, da so potrebe različne med posameznimi državami članicami. Gre tudi za drugo vprašanje, gre za uravnoteženje spoštovanja pravil pri paktu za stabilnost in rast, naprimer. Ta pravila imamo, In to niso pravila, ki jih želimo spremeniti. Ne želimo jih spremeniti sedaj in po našem mnenju to odraža potrebo, ki jo imamo, potrebo po proračunski konsolidaciji. Vendar ta pravila vključujejo neke vrste prožnost, ki jo lahko in tudi moramo izkoristiti. In to je bistvo sporočila komisije. Ne poskušamo spremeniti pravil, ne poskušamo razgraditi pakta. Ne pakt poskušamo tolmačiti tako, da bi lahko spodbudili rast in delovna mesta. Sporočilo je jasno. Toplo vas vabim, da ga tudi sami preberete. Vendar, s tem bomo lahko upoštevali naložbe, ki jih opravijo države članice, upoštevali pa bomo seveda tudi različne situacije v posameznih državah članicah. Demokratični nadzor, to prav gotovo podpiramo, od eh, šestirčka in dvojčka naprej, je prispevek nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta večji. Evropski parlament je redno obveščen o teh zadevah, poleg tega pa so seveda tudi ključni so zakonodajalec. Poleg tega Evropska unija sprejema zaveze če se pojavijo težave v državah članicah. Imamo tako imenovan ekonomski dialog. Komisija obišče odbore tukaj v Evropskem parlamentu in seveda poroča Evropskemu parlamentu. Stike imamo tudi z nacionalnimi parlamenti in vsak komisar, ko obišče državo članico, bi se moral tega zavedati. Pred kratkim sem bil v Nemčiji, seveda sem bil v Bundestagu, tam sem se srečal s predstavniki političnih skupin oziroma kar z vsemi. Komisija je na voljo nacionalnim parlamentom in tudi Evropskemu parlamentu. Če poskusim skleniti, danes smo govorili o Evropskem New Dealu. Gre za naložbeni načrt. Evropski New Deal, no, nismo govorili ravno o tem. Realistični moramo biti, vsekakor pa smo na zelo pomembnem križišču pet ali šest let nas že tlači finančna kriza in glavni problem je stabilizacija. Rešiti moramo evroobmočje, prav tako moramo zagotoviti finančno varnost. Takrat sem bil minister za finance in vse, kar smo počeli takrat, je bilo namenjeno prav temu. Sedaj vse zadeve spreminjajo, na voljo imamo drugačna urodja, imamo bančno unijo, imamo vse vrste drugih orodij, ki nam omogočajo, da zagotovimo stabilnost in okrepimo bančni sistem. Znaki okrevanja se pojavljajo, vendar okrevanje je prepočasno, ni ga dovolj. Rast je prepočasna, brezposobnost previsoka, inflacija je preniska in problem je, da se potem lahko pojavi populizem. Evropa mora dokazati, da lahko doseže rezultate in sedaj poskušamo spodbuditi rast evropskega gospodarstva. Zato potrebujemo strategijo z več vidiki. Ustrezna proračunska strategija mora biti razvita, prav tako pa moramo obravnavati prožnost. Nadaljevati se morajo strukturne reforme in poglobiti moramo skupni trg, rekel bi da moramo poglobiti skupne trge, zato ker je skupni trg tako razdrobljen. Potrebujemo pa seveda tudi ustrezno monetarno politiko. Mi ne moremo komentirati odločitev ECB, ampak Mario Draghi je prav gotovo deloval v interesu celotne Evrope, glede na to, kakšno je trenutno stanje. Ta naložbeni načrt je prispevek k novemu pristopu to bo prispevalo k večji rasti in prepričan sem, da bo tako. O tem lahko govorimo še kdaj drugič, prepričan sem, da bodo tudi za to možnosti, ampak odločenosti nam ne manjka. Mislim, da načrta ne bodo sodili potem, kako je oblikovan ali kaj vsebuje. Ne želimo si, da bi nas sodili po rezultatih. Prepričani smo, da bo komisija skupaj z EIB-jem dosegla ustrezne rezultate, sodelovali bomo z Evropskim, parlament, z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti in prepričani smo v to, da bomo dosegli ustrezne rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospod Moskovisi. Sedaj pa lepo prosim, da gospod Artuji poda sklepne besede. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Povedal sem že, da je Evropski parlament odprl do vseh pripomb in vse to, kar smo danes slišali, bomo seveda skušali upoštevati tudi pri pripravi na glasovanje o pravnem instrumentu, ki ga potrebuje Evropska komisija za to, da lahko začne izvajati strateški naložbeni načrt. Specifično bi se želel odzvati na pripombe gospoda Brezinskega, ki me je poprašal glede upravljanja o evroobmočju. Za trenutek ne se vrnem na to vprašanje. Evroobmoče. Že dobrih deset let deluje na osnovi nekakšnega polovičnega upravljanja, tako imenovane evroskupine in kljub temu evroskupina ni popolnoma obvladala te situacije. To nas je privedlo do krize nacionalnih dolgov v evroobmočju. Videli smo v kolikšni meri države članice euroobmočja prevzemajo specifične odgovornosti, ki niso enake tistim, ki povezujejo 28 držav članic Evropske unije nasploh. Ko se država članica znajde v težavah, jo je treba reševati, vendar se v tem primeru ne zanašamo le na evropski proračun, na 28 držav članic Evropskih unij, ki prispevajo k zagonu finančnega mehanizma za stabilnost ali pa v bilateralne sporazume. To so ravno članice evroobmoča in tudi nacionalni parlamenti teh držav članic so tisti, ki poskrbijo za prispevke v sklad, ki omogočajo zagotovitev pomoči tistim, ki se znajdejo v težavah. To so težave evroobmoča. in so zamislijo upravljena evroobmočja, bi zagotovili tudi nadzor nad temi specifičnimi državami članicami. V Evropski centralni banki se zbira večina kapitala evroobmočja in Evropska centralna banka počne to, kar mora početi, včasih celo preseže okvire tega, kar je predvideno v pogodbi. Če se navežem na situacijo v Združenih državah, če želimo združevati proračunsko, gospodarsko politiko in monetarno politiko, potem mora postati predsednik Evropske centralne banke enotni sogovornik za druge, torej enotni zastopnik Evropa moča. Toliko torej o enotnem upravljanju. Res je, da prihaja do določene diskriminacije vendar pa ne moremo govoriti o tem na ta način. Vse države članice Evropske unije, razen tiste, ki želijo ostati izven okvira skupne valute, so izrazile željo, da se pridružijo evro območju. Ko govorimo o parlamentarnem nadzoru, in pa Evropskem skladu za stabilnost, no to ni pod nadzorom nobenega parlamenta in zdaj imamo priložnost, da popravimo to situacijo, da unesemo nekaj več demokratične legitimnosti v samo upravljanje evroobmoča. Upam, da bom s tem razblinil vse pomisleke glede diskriminacije znotraj Evropske unije. Če želimo povezati zaupanje v nacionalne parlamente, za zaupanje v Evropski parlament, mislim, da morata ta dva sodelovati. Ravno z ustvarjanjem tega zaupanja naj bi ustvarili tudi zaupanje naših sodržavljanov, torej z dobrim sodelovanjem med Evropskim parlamentom in nacionalnim parlamentom. Tako pa bomo zagotovili tudi zaupanje v Junkarjev naložbeni in strateški načrt. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Artui. Hvala, gospod Artui kolegice in kolegi. Sedaj bom pa spregovoril kot predsedujoči. Prvič, v govorih in v prispevkih poslancev smo slišali, da je treba nujno ukrepati. Prav tako smo slišali, da moramo ujeti druge, da moramo ujeti bolj uspešna gospodarstva ta elementa sta ključno pomembna za to, da razumemo, kako pomemben je ta New Deal za Evropsko unijo. Nizka stopnja naložb je vzrok in tudi posledica neuspešnosti Evrope na področju konkurenčnosti. Zaradi tega je Evropa tudi manj privlačna kot eh, destinacija za naložbe. Evropo pogosto vidijo kot staromodno in uh, zelo strogo regulirano. Azijski trgi, na primer, so bolj privlačni ali pa celo brazilski. Zato moramo razmisliti o tem, da bi spet postali bolj privlačni za naložbe. Privlačni moramo biti zato, ker bomo reformirali davke, ker bomo spodbujali podjetja ali ker bomo pač predstavljali velik trg, to pa lahko storimo tako, da odpravimo ovire na skupnem trgu. Evropa ne sme tekmovati z drugimi pri dirki do dna glede zmanjševanja stroškov. Ne, konkurirati moramo na področju kakovosti in visoke dodane vrednosti. Ne potrebujemo samo delovnih mest. Potrebujemo visoko kakovostna, dobro plačena delovna mesta gospod Moskovici je povedal, da moramo vlagati v skladu z potrebami prihodnosti, torej inovacije, raziskave in razvoj. To je tisto, kar potrebujemo. Gospod Sanc je povedal, da moramo iskati naložbe, ki bodo spodbujale rast, ne pa običajnih. Tretjič, kar zadeva kritiko da načrt morda ni dovolj daljnosežen ali da bi moral biti bolj zelen ali da bi moral biti bolj strok in tako naprej. No, vse je mogoče izboljšati, ampak če želi Evropa ohraniti svoj model življenja in dela v prihodnosti, je jasno, da bomo morali najti nove in ustvarjalne načine za oblikovanje razvoja spodbujati, moramo inovacije in sprejemati moramo stroge odločitve. Lahko bi govorili več let o tem in potem bi res imeli idealno priložnost, ampak mislim, da se daj bolje prej ukrepati, zato da čim prej spet dobimo stik z drugimi in da dobimo občutek, da gremo v pravo smer. In na koncu še nekaj Države članice morajo pri tem sodelovati in tudi prevzeti lasništvo nad projekti. Podjetja se ne oblikujejo v Bruslju ali v Strasburu. Podjetja so aktivna povsod po Evropi, v vseh manjših in večjih mestih. Zato New Deal ne bo uspel če ga ne bodo podprle države članice. Seveda, to ni nič novega, ampak še enkrat želim povdariti močno sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in strukturami Evropske unije. Kar zadeva strukturne reforme, o tem bomo govorili popovdan, začeli bomo ob dveh. Kar zadeva današnjo dopoldansko sejo. Najprej se želim toplo zahvaliti vsem govornikom. Hvala vsem, ki ste podali svoje mnenja. Hvala pa tudi vsem tistim, ki ste samo poslušali. Verjetno ste tudi vi dobili zanimive in dobre zamisli. Na koncu vas eh, lahko povabim še na kosilo. Na voljo so sendviči, to je morda še najboljša novica. Vabim vas v prvo nadstropje, prostor se imenuje Mehudi Jenuhin, dobimo pa se ob dveh. Torej, zaenkrat zaključujemo. Hvala.